Lep pozdrav vsem skupaj. Dobro jutro. Vamos a, vamos a iniciar nuestra sesión esta mañana. Eh, quiero comunicarles a ustedes que... Pa začnimo dopodansko zasedanje. Dovolite mi, da pozdravim gospoda Petersa, predsednika Belgijskega senata. Ampak gospod Peters bi moral priti, žal pa ga ni z nami. Zaradi notranjih pogajanj. Pogovarjajo se o sestavi vlade in žal ni mogel priti. Ampak podpredsednik senata pa je sprejel povabilo in prišel je na mesto gospoda Petersa. Na današnjem zasedanju nas bo spremljal pri razpravi. Ta razprava bo zelo zanimiva in veliko zanimivih govorcev bo danes predstavilo svoje stališča. Gosti bodo odgovarjali na naše komentarje, na naša vprašanja in brez nadaljnega predlagam, da začnemo s predstavitvijo delovne skupine. Ta skupina se je sestala včeraj. Sestale so se tri skupine. Naj omenim še to, da smo razdelili obrazce, tako da se lahko prijavite za razpravo. Slišali pa bomo predstavitev gospoda Barosa. prav tako bi rad vedel, kdo bi se rad oglasil, tako da ne bomo imeli predolg seznam. Že na začetku razprave bi rad vedel, koliko bo pisanih na seznam, koliko bo govorcu, tako da bomo lahko razdelili čas za vsakega posameznega govorca. Dobro, sedaj pa gremo kar na predstavitev poročil delovnih skupin. Najprej bom predal besedo predstavniku prve delovne skupine. Ta je preučevala rast in delovna mesta v Evropi prihodnosti. Miguel Portas in Marija Rina sta predsedovala tej skupini. Gospod Bruno Tojbens pa je poročevalec, zato poročevalcu kar predajam besedo, tako da bo lahko predstavil te sklepe. Vabim ga, da se nam pridruži na tem govorniškom modru. Mikrofon je pripravljen, vi tudi, prosim. Dank u wel, meneer de voorzitter geachte collega's. Hvala. Zou willen proberen om. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. Poskušal vam bom podati torej poročilo dela prve delovne skupine. Delno bom eh, govoril nizozemsko, eh, delno pa francosko. Naša delovna skupina, kot ste slišali, se je ukvarjala z vprašanjem, kakšne vrste rasti in kakšne vrste delovna mesta potrebujemo v Evropi v prihodnosti. V okviru strategije EU 2020 in v okviru finančne perspektive od 2011 eh, pa naprej je postalo očitno, da lahko v Evropi ustvarjamo več delovnih mest nova delovna mesta in so, tako imena socialna agenda mora v prihodnosti postati bolj eh, prisotna kot eh, v preteklosti. V delovni skupini sem predlagal, da se pogovorimo o različnih zadevah, naprimer o vprašanju, kako dati ustrezni zagon rasti zelenega gospodarstva in kako še bolj razvijati gospodarstvo na temelju, eh, na znanju eh, temelječe družbe. Zlasti pa je pri tem treba upoštevati starejše delavce. Evropski socialni model smo povdarjali v delovni skupini, je treba tudi eh, okrepiti in odgovornost velikih zlasti podjetij za razvoj družbe mora postati večja kot v preteklosti. V okviru razprave smo povdarili, da je potrebno najti pravo ravnotežje med eh, vrčevalnimi ukrepi, kar zadeva javne finance in na drugi strani eh, spodbudami za gospodarski razvoj. Seveda so tukaj izzivi veliki ne smemo varčevati na račun prihodnega gospodarskega razvoja. V razpravi je bilo povdarjeno tudi to, da morajo eh, vlade natančno proučiti tista področja, kjer eh, je vredno varčevati eh, in v tem kri, poseben kri, davek na krizne čase ali krizne okoliščine v gospodarstvu pa je nekaj, čemu bi se morali izogniti. Zmanjšati je treba tudi zadolženost držav, istočasno pa je treba zamogočiti podjetjem, ki delajo z dobičkom, da ohranijo ta dobiček in ga investirajo v svoj razvoj. Zlasti, ker zadeva tako vane multinacionalne eh, družbe, je bilo povdarjalo, te preveč kratkoročno gledajo preveč se osredotočajo na eh, čimprejšnji dobiček, kakor na to, da morajo zagotavljati tudi bruto domači proizvod eh, držav, v katerih delujejo. Tega še niso mnoge med njimi spoznale. Zaenkrat eh, so se mnoge sicer prostovoljno zavezale k temu, da bodo to naredile, ampak sedaj je treba Eh, okrepiti nadzor pri državah članicah oziroma njihovih vladah nad delovanjem multinacionalnih družb. Poleg tega je treba zagotoviti eh, boljši dostop eh, majhnim in srednjim velikim podjetjem do kreditov. Zagotoviti pa je potrebno tudi delovna mesta za mlade in za priseljence. Več govorcev je spomnilo na to, da kriza še ni zaključena glede na to, da se sedaj države osredotočajo na stabilnost in na rast, obstajajo načini ulaganja v raziskave in razvoj. Ampak to ne ogroža le našega konkurenčnega stališča, ampak tudi ustvarjanje novih delovnih mest. Notranji trg se razvija že vse od leta 1992 in ta je privedel do ustanovitve 3 milijonov delovnih mest. Leta 2008 je gospodarska in finančna kriza postavila pod vprašaj to optimistično vizijo. Imamo tudi določene ambicije glede Lizbonske strategije, ampak te niso bile izpolnjene. Pristojni organi imajo sedaj malo manevrskega prostora, da bi ustvarili delovna mesta in da bi se znebili dolga. Potrebujemo nova delovna mesta v drugih sektorjih. Zato morajo podjetja imeti nekaj manevrskega prostora za to. Večja brezposelnost lahko privede do manjše potrošnje. Zato moramo spodbuditi nivo zaposlenosti, zlasti za tiste kategorije prebivalstva, ki so najbolj občutljive, za mlade in za starejše od 50 let. Mladi in starejši od 50 let predstavljajo velik potencial za podjetja. Eden izmed govorcev je rekel, da bi morali v prvi vrsti ustvariti delovna mesta za evropske državljane. V drugi vrsti pa bi potem morali uporabiti delovce iz tretjih držav. Inovacije so ključne pri zagonu gospodarstva. Inovacije lahko ustvarijo še več delovnih mest. Eden izmed govorcev je povdaril tudi to, da je avtomatizacija, tako kot robotizacija, zelo pomembna za najbolj občutljive poklicne kategorije in za tiste, ki so najmanj kvalificirani. Nova delovna mesta se lahko razvijajo tudi v zdravstvenem sektorju, v sektorju izobraževanja. Kajti tam potrebujemo večjo specializacijo, pa tudi v sektorju zelene energije tako. Torej, ključnega pomena je, da ustvarimo delovna mesta v gospodarstvu znanja in v zelenem gospodarstvu. Tu imamo tudi velike projekte glede infrastruktur. Tudi tu lahko spodbudi nova delovna mesta in rast. Boljše izobraževanje lahko privede do boljših delovnih mest. V tem kontekstu je več govorcev opozorilo na to, da potrebujemo vse življenjsko učenje. Evropa mora imeti delavce, ki bodo bolje usposobljeni in ti morajo ostati motivirani za to, da ostanejo v Evropi. Kar zadeva zeleno gospodarstvo, tudi to politiko moramo uskladiti. Ne smemo imeti razlike med državami članicami na tem področju. Zelena gospodarstva morajo krepiti kohezijo in ne smejo prevesti do dodatnih stroškov za podjetja na koncu, lahko rečem, da je eden izmed govorcev rekel, da bi morali spodbuditi ne samo pogodbe med političnimi vodi, ki so odgovorni, ampak tudi med podjetji. Ta konferenca je bila lep primer tega. Čeprav je bilo le malo poslancev Evropskega parlamenta prisotnih pri razpravi, ampak potrebno je vzpostaviti stike med podjetji, kot sem že rekel. Prisluhniti moramo podjetjem, prisluhniti moramo novim potrebam, vprašati se moramo, katere nove podjetja potrebujemo in katere nove delovne mesta lahko ustvarimo. Kar zadeva obvezujočo naravo ciljev strategije Evropa 2020 v zvezi z rastjo in delovnimi mesti, smo slišali naslednje zamisli. Nekateri so povedali, da morajo vlade jasno obveščati svoje državljane o strategiji Evropa 2020 in o reformnih načrtih za njo. Obvezujoča narava teh ukrepov je drugotnega pomena. Drugi poslanci so povdarjali, da moramo probleme na področju rasti in razvoja reševati skupaj. S tem smo potrdili potrebo po skupnih evropskih pravilih. Sodelovanje med raziskavami in razvojem, industrijo in izobraževanjem je ključnega pomena pri tem, ko iščemo boljšo rast in več delovnih mest. Prav tako smo povdarili, da blago, s katerimi trgujemo na evropskih evropskem trgu iz tretjih držav, pogosto ne upošteva določil mednarodne organizacije za delo ali ekoloških norm. Te države moramo o tem obvestiti, Evropska unija mora na to upozoriti tudi v mednarodnih forumih. Čeprav smo se lahko morda kaj naučili z podjetniškega duha in prožnosti novih gospodarskih tigrov, moramo še vedno ohraniti stabilnost in standarde, ki označujejo Evropo. In to mora biti model za tretje države. Dobro, to so torej sklepi prve delovne skupine. Hvala. Kolega. Hvala lepa, gospod kolega. To je bilo zelo podrobno poročilo. Hvala tudi, da ste se držali svojega časa za govor. Že prej sem povedal, da ima vsak govornik na voljo samo 5 do 10 minut. Sedaj pa delovna skupina 2. Preučevali smo, kakšno vrsto upravljanja potrebujemo za evropsko gospodarstvo. Naša kolegica Pervonš Beres pa je poročevalka za delovno skupino številka 2. Izvolite. Monsieur le président. Gospod predsednik, hvala za to priložnost, da lahko preučimo delo druge delovne skupine, kakšno gospodarsko upravljanje potrebujemo. Gospe in gospodje, dragi kolegi, ta delovna skupina je začela svoje delo s kratko predstavitvijo v imenu Evropskega parlamenta. Tri točke smo slišali. Najprej slišali smo močen predlog, ki smo ga obravnavali v sklopu gospodarske in finančne krize. Odbor nam je predlagal, da bi povzeli delovanje gospodarskega upravljanja v območju evro, tako da bi prisluhnili tudi podpredsedniku Komisije za gospodarske in finančne zadeve. In v skupini so vsi začeli govoriti o tej monetarni vojni. Govorili smo o različnih pojmih in slišali smo pomembna stališča. Drugo, omenjali smo večstransko nadzorovanje in pravo ravnotežje, ki ga potrebujemo pri tej dinamiki v tej razpravi, ki poteka. In tretje, uvodoma sem poudarila sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Prisluhniti moramo tem parlamentom in to povezati z Evropskim parlamentom. Sodelovati pa moramo tudi s komisijo in svetom. Vsi želijo prisluhniti naši razpravi pri tem gospodarskem upravljanju. V tem trenutku pa seveda slišimo tudi vprašanja glede davkov in ta vprašanja so vedno bolj pomembna. Zato bomo morali delati skladno s vsemi parlamenti. Med temi tremi vidiki smo slišali mnenja iz nacionalnih parlamentov in tudi mnenje naših poslancev in pet točk bi rada omenila. Najprej nekaj, kar smo res obravnavali, ta evropski semester in povezavo med nacionalnimi proračuni in evropskim ritmom. Evropski poslanci so seveda spomnili na pogoje soodločanja. V tem svežnju predlogov, ki jih sedaj obravnavamo, bomo to sprejeli. Nekateri poslanci, zlasti italijanski, portugalski, češki in francoski, so se spraševali o tem časovnem roku, ki ga imajo nacionalni parlamenti za to, da posežejo v ta proces, ki traja. In ko bo to sprejeto, bi morali preveriti tudi, kako bo s prispevki nacionalnih parlamentov, kako bi to lahko vključili v evropski semester. Slišali smo predlog zlasti francoskega predstavnika, ki je želel, da bi po sprejetju nacionalnih programov konvergence in reform, da bi potem lahko vsi poslanci preučevali to časovnico, ki jo je potrebno določiti, maja naj bi se to izteglo in tu imamo v mislih ta prelog, ki ga moramo še obravnavati. Prav tako smo slišali pogoje zaupanja, državne dolgove, kakšni so pogoji na trgu. Član parlamenta iz Združenega kraljestva je to omenjal. Potem smo omenjali še eno poglavje iz Evropskega semestra. Italijanski kolega je omenil to, da potrebujemo jasne kazalnike glede trajnosti javnih financ. Drugo, tudi to smo obravnavali dolgo in široko in sicer izzivi nove pogodbe. Naš kolega iz Evropskega parlamenta je najprej omenil izzive pri pregledu pogodbe in včasih je to potrebno le zaradi političnih razlogov. Kaj ti tu imamo lahko dodatne pogoje, ki so povezani s pogodbo. Potem smo se pogovarjali o tem, ali bi morali imeti poenostavljen postopek ali pa bi morali sklicati mogoče konvencijo tu pripravljamo to medparlamentarno razpravo. Polski in nemški kolega sta to omenjala v delovni skupini tretje. Tudi to smo omenjali. Nemški in polski kolega sta to zlasti omenjala, pa tudi kolegi iz parla Evropskega parlamenta so omenjali davčno vprašanje. Mislim, da se vsi strinjajo s tem, da moramo doseči napredek pri tej davčni harmonizaciji. Ne samo zaradi časa, ampak tudi zaradi praga vseh davkov, tudi podjetja smo omenjali večkrat. Napredovati moramo pri tem izvajanju in seveda bo to vplivalo tudi na finančne transakcije na nacionalni ravni. Naslednja točka, ki bi jo rada omenila, naš belgijski sopredsedujoči je to omenjal in sicer gre za javne politike, Danes se močno pogovarja o tem, torej v katerih pogojih naj bi si predstavljali ustvarjanje Evropske javne agencije za bonitetne agencije. V kakšnih pogojih naj bi takšna Evropska bonitetna agencija posegla v delo, zlasti ko gre za državne dolgove držav članic. Še peta in zadnja točka, ki bi jo rada omenila. Tu gre za ravnotežje med vsemi analizami gospodarskega upravljanja. Se mora biti skladno z analizo, ki ste jo vi izvedli v prvi delovni skupini. Preveriti moramo pogoje gospodarskega upravljanja, posodobitev tega upravljanja. To ne sme preprečevati financiranje prihodnih naložb. Te pomisleke so omenjali tudi nemški kolegi in mislim, da moramo res spomniti na to. to. Slišali smo glavno idejo glede, ukrepe, ja, glede ukrepov javnih omejitev pri državnih dogovih. To ne sme preprečevati prihodnih potrebnih naložb. Iz tega vidika torej je italijanski kolega spomnil na predloge na evropski ravni, zlasti kar zadeva financiranje infrastruktur. Te infrastrukture so srteškega pomena za Evropsko unijo. In še zadnje, kar bi rada spomnila tu, Številni so bili zaskrbljeni zato, ker ti ukrepi pomenijo tudi ustvarjanje delovnih mest, ki jih tako potrebujemo in to mora biti skladno s cili boja proti revšnji. Toliko predsednik, mislim, da je to vse, glede naše delovne skupine, videli smo veliko razmišljen in negotovosti, ker nimamo učinkovitega gospodarskega upravljanja. Nacionalni parlamenti mora sodelovati z Evropskim parlamentom vsak mora sodelovati na svojem pristojnem področju, ampak vsi moramo sodelovati pri isti strategiji, tako da bo Evropska unija sedaj v pravem trenutku, ko imamo monetorno vojno, tako da bodo vsi lahko imeli svojo težo in tako da bo to lahko prava notranja teža, zato da se bomo dobro pokazali tudi na vzven. Hvala Pervonš, hvala gospa Beres. Sedaj pa takoj poročilo tretje delovne skupine. V tej skupini so vprašali, kako dopolniti evropski notranji trg. Poročevalec pa je kolega iz moje države, gospod Vilahoana Rovir. Hvala lepa, gospod predsednik. El debate celebrado en la jornada de ayer. Gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Včerajšnja razprava v delovni skupini 3, katere poročevalec sem, se je posvečala izzivom, ki jih predstavlja Evropski enotni trg. To je eden glavnih stebrov Evropske unije. Mnenja delovne skupine 3 odražajo vtise iz Montjevega poročila. Namreč enotni trg daje tako pričakovanja kot tudi pomisleke. Odvisno seveda od okoliščin v posameznih državah članicah. V nekaterih državah se zdi, da smo še vedno v krizi, druge pa so že na poti iz krize. Obenem so se v razpravi pokazale različne zamisli v zvezi z gospodarsko politiko. To je segalo od popolnega liberalizma do mnen, da bi morali zaščititi socialni gospodarski model. Vseeno se je v veliki meri pokazal konsens, da moramo ukrepiti evropski enotni trg. To uživa podporo tako strani evropskih državljanov, kot tudi podjetij. kar zadeva pluse in minuse enotnega trga, tudi o tem smo razpravljali. Nekateri so prav gotovo zagovarjali protekcionizem, da bi se vrnili k gospodarskemu nacionalizmu. Je večina govornikov bila mnenja, da moramo okrepiti svobodo enotnega trga. Več ukrepov smo slišali v tej smeri. Največ podarka pa je bilo namenjenega harmonizaciji ukrepov med državami članicami, zato da bi bil postopek prenosa evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo gladkejši in da bi to potekalo bolj skladno. Kar zadeva direktivo o javnih naročilih, tudi tukaj smo slišali več o tem. Pri konkurenci o enotnem trgu smo ugotovili, da je preveč birokracije. To obremenjuje še posebej mala in srednja podjetja. Nekateri so izrazili tudi pomisleke pri prenosu določb iz direktive o storitvah in kaj to pomeni za posamezne države. Spodbudili naj bi tudi evropsko tržno znamko, tako bi okrepili konkurenčnost. Potrebujemo pravila na evropski ravni. Tako bi se izognili temu, da bi globalna pravila onemogočala državam članicam, da na enaki ravni konkurirajo tretjim državam. Še posebej, kar zadeva, zadeva družbe, ki so aktivne v tem sektorju. Številni govorniki ste omenili, so omenili tudi potrebo potem, da moramo uskladiti davčno zakonodajo v Evropski uniji konkurenčnost med državami članicami na področju obdavčevanja lahko škodi konkurenčnosti v Evropi na dolgi rok. Delovna skupina je bila prav tako mnenja, da moramo podpreti pristop Evropske komisije k tem, da ponovno sprožimo enotni trg v obliki svežnja iz oktobra ki ga je predstavil gospod Barnier. On je komisar za enotni trg oziroma notranji trg. Razprava je bila plodna, slišali smo zelo veliko različnih mnen. Obenem pa se je izkazalo, da so govori poslancev odražali stanje v njihovih državah članicah. Moji sklepi naj bi prispevali k temu, da bi bila razprava še bolj koristna, še bolj plodna, seveda pa ne želim izključevati nobenih drugih prispevkov. Hvala. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, prijateljice in prijatelji, s tem smo zaključili s predstavami poročil, poročevalcev delovnih skupin, nekaj besedil smo že prijeli, vsem udeležencem pa želim zagotoviti, da bodo besedila prav gotovo kmalo na voljo. So zelo zanimiva in lahko služijo kot navdih za naše naslednje delo. Dobro, prejedimo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Obvestili so nas, da gospod Yves Leterm, ki je predsedujoči svetu in premije Belgije, ne bo uspel uh, priti sem do pol enajstih, zato bomo sedaj prosili gospoda Baroza, da spregovori pred njim. Gospod Barozo se je s tem strinjal. Strinja se z našo prošnjo, zato mu bomo sedaj dali besedo, tako da bomo lahko nadaljevali z razpravo. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane evropske poslanke in evropski poslanci. Hvala lepa za povabilo. Vedno zelo cenim to možnost, ko lahko spregovorim tako pred nacionalnimi, kot tudi pred evropskimi poslanci ne gre samo za gesto, gre za to, da vam želim posredovati politično sporočilo. Izjiv je takšen, da se moramo vsi angažirati. Soočamo se z zelo težkim izzivom, ne bo nam uspelo, če ne bomo ravnali skupaj, institucije in države članice. Imeti moramo skupno vizijo o tem, kako bomo zagotovili rast in delovna mesta v evropskem gospodarstvu. Skupaj moramo odlo biti odločeni za to, da bomo spodbudili evropejce, da bodo sodelovali pri prizadevanju za ta cilj. Parlamentarna razsežnost je zelo pomembna. Vi imate demokratično, demokratičen mandat, da to dosežete in vi lahko to sporočilo razširite v Evropski uniji. Vsi veste, da konsistentno zagovarjam okrepito sodelovanje med komisijo in Evropskim parlamentom in vedno sem zagovarjal širitev in poglobitev dialoga z nacionalnimi parlamenti. Zato moramo sedaj v tem trenutku okrepiti svoje stike, poslušati in govoriti moramo drug z drugim. Zato mislim, da bi morali sedaj zagotoviti skupen pristop, da se spopademo s krizo. Eno sporočilo krize je jasno. Evropejci so zelo zaskrbljeni. Skrbijo jih predvsem njihova delovna mesta. Možnost, da tisti, ki imajo delovno mesto, to mesto ohranijo, tisti, ki so izgubili svoje delovno mesto, pa ga želijo nazaj. Skrbijo jih tudi pokojnine, izobraževanje, kakovost življenja in okolje. Ozirajo se k Evropski uniji in iščejo odgovore. Zagotoviti moramo, da bomo imeli odgovore in če nam bo to uspelo, potem bomo lahko v prihodnost gledali zelo zanesljivo in z gotovostjo. To nas bo preizkusilo, kot še nikoli prej. Naše delo prav gotovo še ni zaključeno. Smo na zelo pomembni točki, kar zadeva oživitev gospodarstva. Vsi vemo, da se kažejo znaki izboljšanja. Evropsko gospodarstvo bo to leto zraslo bolj, kot smo pričakovali, ampak oživitev še ni trdna in razmere v različnih državah članicah so različne. Zato ne smemo spati na lovorikah. Zato si moramo skupaj prizadevati za rešitev še naprej. Evropska gospodarska politika se je v krizi spremenila izvajamo vseobsegajočo reformo finančnega sistema. Veliko smo spremenili tudi, kar zadeva upravljanje gospodarstva, zagotovili pa smo mehanizme za to, da zagotovimo trajnostni razvoj, strategija Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Evropski parlament in nacionalni parlamenti tesno sodelujejo pri preučevanju posameznih sestavnih delov finančnega sistema. Ključni ukrepi se že uvajajo, kar zadeva nadzor, naprimer drugi so še vedno v pogajanjih, pričakujemo pa seveda tudi nove ukrepe. Do konca naslednjega leta bomo zaključili revolucijo v finančnem sektorju. Mislim, da bomo tako položili temelje za prihodnost. Ključen predpogoj za zdravje gospodarstva v prihodnosti je odvisen od tega, kako hitro bomo ukrepali. In ukrepamo hitreje kot katerikoli drugi globalni partner reševanje enega sklopa problemov pa nikoli ni dovolj. To, kar se je zgodilo letos, je jasen pokazatelj tega. Pokazalo se je, kako pravila niso držala koraka z realnostjo. Ne moremo krediti trajnostnih gospodarstev na majevih temeljih, zato je upravljanje gospodarstva tako pomembno. Maja smo vzpostavili mehanizem za stabilizacijo, za delovna mesta. Pritisk smo tako olajšali, septembra pa je komisija predlagala nova uredja, urodja za okrepitev gospodarskega spremljanja, zato da rešimo vire neravnovesij. Ti predloge so bili ključnega pomena pri tem, da smo zgradili močan konsens, ki ga je delo delovne skupine, ki predseduje predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, še okrepilo. Prejšnji mesec je Evropski svet potrdil ta pristop. Preučili so predvsem možnost vzpostavitve trajnostnega mehanizma za upravljanje s krizami. To mora biti uporabno orodje. Komisija preučuje podrobnosti tega mehanizma. Države članice so se strinjale tudi s tem, da bomo z malenkostno spremembo pogodbe oziroma pogodb to lahko še bolje prilagodili. Spreminjanje pogodb je kot odpiranje pandorine skrinice, ampak to bo zagotovilo k pravni gotovosti trajnega in stalnega mehanizma. Vendar spremembe pogod so bile potrebne zaradi potreb nekaterih držav članic. Sprememba pa bo omejena, ne bo spremenila temeljnih kompetenc Evropske unije, zato je ratifikacija do maja 2013, ko bo trenutni mehanizem potekel, po mojem mnenju mogoča. Seveda je mogoča prispevali po svojih močeh. Mislim, da je to ključnega pomena, če želimo zagotoviti ustrezne temelje za prihodnost. Ampak ti stebri stabilnosti ne bodo dovolj, še več potrebujemo za to, da zagotovimo delovno mesta in rast. Spremembe potrebujemo za to, da zagotovimo zdravo prihodnost. To je v bistvu nova strategija Evropa 2020. Želimo zagotoviti, da bo Evropa v prihodnosti pametna, vključujoča. Naša skupna naloga je, da svoje gospodarstvo vodimo k novim virom rasti. To je skupna naloga, kajti spremembe na tej ravni morajo biti takšne, da se v njih vključijo vsi. To je bolj pomembno od Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Vaša podpora in vaša angažiranost je potrebna za to, da to podprete, razložite in sprejmete te reforme, ki so potrebne. Delo se mora začeti sedaj. Časa ni več že vnaprej moramo sprejeti reforme za rast in razvoj. Evropa 2020 zagotavlja trden okvir z ukrepi, ki so usmerjeni v prihodnosti. Okvir, ki je namenjen državljanom, ki izkorišča enotni trg, ki išče nove vire rasti, ki temelijo na inovacijah, trajnosti, ki lahko prispeva tudi k temu, da bo Evropa bolj agilna, bolj prožna, bolj odporna. Tako imenovani glavni projekti, glavne pobude zagotavljajo nov zagon. Digitalna agenda je omogočila širšo uporabo širokopasovnega interneta, tako lahko konkuriramo še bolje. Inovaci, inovacije so zelo pomembne. Znanost in inovacije bodo pomagale k temu, da bomo okrepili konkurenčnost naših industrij, da bomo zagotovili nove poslovne modele, dizajne in tako naprej. Želimo se boriti proti revščini in socialni izključenosti. Izkoristiti pa moramo tudi sredstva. To je svežen, ki zagotavlja pravo širino, če želimo znova stopiti na pravo pot. To je pristop, ki nam bo kazal pot naprej. Če želimo to doseči, potrebujemo nova urodja. Graditi moramo tudi na izkušnjah iz preteklosti, iz izkušenj lizbonske strategije, ki, nikoli, ki niso bile vedno najboljše. Zato je tako pomembno, da uspemo, če ti programi na koncu postanejo samo birokratske ovire, potem ne bomo uspeli. Ampak, če nam bo uspelo združiti nacionalne politike z evropsko ravnjo, potem bomo tako lahko zagotovili prave spremembe pri možnostih za rast. Zato je ključnega pomena, da poslanci na vseh ravneh sodelujejo pri tem, sodelujejo, sodelovati morajo z nacionalnimi državami, zato da bomo zagotovili sodelovanje z nacionalnih in evropske perspektive. Bolj, bolj kritične kot so reforme, več konsenza potrebujemo. Tiste države članice, kjer so nacionalni parlamenti udeleženi pri oblikovanju reform, delajo prav. Ko bodo programi zaključeni, to ne bo konec zgodbe. Poslanci morajo to izkoristiti zato, da spremljajo napredek k doseganju ciljev, zato da vidimo, kaj dobro deluje in kaj deluje manj dobro, zato da to izkoristimo za orodje, zato da bomo de demokratično vključeni pri usmerjanju naših gospodarstv. Vem seveda, da so nacionalni parlamenti izrazili skrb zaradi možnega omešavanja Evropske unije v njihove proračunske pristojnosti, kar seveda ne drži. To se ne bo zgodilo in to nikoli ni bil naš namen. Vesel sem, da smo te pomisleke uspeli pomiriti. Evropski semester je ključnega pomena za to, da združimo nacionalne in evropske prizadevanja. To pomeni, da si delimo informacije. Če si delimo informacije in podatke, potem imamo več moči tako imajo vsi udeleženi več moči. Tako bomo lahko sodelovali na davčnem področju, na političnem področju, na gospodarskem področju pravi čas, zato da bomo lahko dejansko ukrepali. Videli smo, kaj se je izkazalo v krizi. Sedaj ni več dvoma. Politične odločitve v eni državi članici neposredno vplivajo na gospodarstvo v drugih državih članicah. Gospodarska politika ni več samo nacionalno vprašanje. To je jasno. Če bi to zanikali, bi po moje zanikali realnost. Medsebojna odvisnost obstaja, celo na globalni ravni. Kako lahko trdimo, da obstaja medodvisnost, medsebojna odvisnost na globalni ravni, ne pa na evropski ravni? Zato je smiselno, da združimo različne instrumente. Potrebujemo konsistenten in primerljiv pristop za to, da bo tak sistem deloval. Ukrepi so potrebni na področjih, kot so minimalni standardi za notranje fiskalne okvire in proračunsko načrtovanje, vendar to seveda ne sme spodkopavati pravic in pristojnosti nacionalnih parlamentov. Seveda pa moramo okrepiti tudi demokratično legitimnost. Tesneje in bolj pravočasno moramo vključiti Evropski parlament. Evropski parlament je neposredno izvoljen, zato ima popolno legitimnost. Ni drugorazredni parlament. Evropski parlament ima sedaj mnogo več pristojnosti po sprejetju Lizbonske pogodbe. To je zelo pomembno, kajti bojim se, da nacionalni ravni nekateri nacionalni politiki še vedno ne razumejo, kakšna je realnost evropskih institucij. Spoštovane poslanke in poslanci, tema današnje razprave je zelo dobra sedaj smo v krizi, vsi moramo sodelovati, vemo pa, da naše delo ni, naš namen ni, da se vrnemo k gospodarstvu, kakor je bilo. Ne želimo se vrniti nazaj. Naš namen je, da izgradimo gospodarstvo takšno, kakršno mora biti. Gospodarstvo, ki bo konkurenčno na globalni ravni. Gospodarstvo, ki bo temeljilo na naših načelih in vrednotah na evropski ravni. To je zapisano tudi v Lizbonski pogodbi. Želimo si socialno tržno gospodarstvo gospodarstvo, ki bo prispevalo k našim odgovornostim, tako da bomo lahko poskrbeli tudi za najbolj ranljive v naši družbi. Gospodarstvo mora biti trajnostno, nizkooglično in na znanju temeleče. To je izziv, ki je pred nami. Želimo ostati konkurenčni, želimo se spopasti z izzivi, ob enem pa se ne želimo odpovedati svojim vrednotam socialne vključenosti in spoštovanja do okolja. Zaradi tega, se moramo vključiti vsi, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Z veseljem bom sodeloval z vami in poskrbel, da se bo to tudi zgodilo. Hvala. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, dragi prijatelj. Kot sem že prej rekel, bomo gospodu Letermu z veseljem dali besedo, sedaj, ko smo se že odločili, da bomo spremenili vrstni red eh, govornikov. No, ko bo uh, predsednik belgijske vlade, gospod Leterm, prišel, mu bo dal besedo. Uh, zaenkrat pa bomo nadaljevali z Eh, govori poslank oziroma poslancev. Vsakdo ima na voljo eno minuto in prosim, da spoštujete to omejitev, časovno omejitev. Veste, da obstaja tudi modri karton, to je nek metoda, ki smo jo že v preteklosti, torej včeraj bolj konkretno uporabljali. Lahko ga uporabite, ni pa nujno. Če se vam torej zdi, da je nekdo uh, rekel nekaj, kar vas je uh, nekoliko zbodlo, lahko dvignete to, ta modri karton in uh, predsedojoči bo potem govornika vprašal, ali je pripravljen uh, uh, prisluhniti vprašanju tistega, ki je dvignil uh, modri karton in potem, če je temu tako, bo uh, tisti, ki je dvignil modri karton, imel 30 sekund časa, da postavi uh, predhodnemu govorniku vprašanje. Ta bo seveda potem odgovarjal tudi samo 30 sekund. Modri karton pa lahko vsak posameznik samo dvakrat uporabi v času tega postopka oziroma te splošne razprave. Dobro. Besedo bom sedaj predal gospodu eh, Viliju Demajerju, ki je ne samo moj sopredsedujoči, temveč je tudi um, župan mestra Liež in uh, seveda bo sposobno in uh, Eh, strokovno vodil naprej to eh, srečanje. Eh. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Veliko čast mi je, da lahko predsedujem te plenarni skupščini in zato se bom tej nalogi kar predal. Predal bom besedo gospe Pivote Zajte iz Litve. Prosim, gospa, tri minute imate. Gerbiamas komisijos pirmininkė, e, mes. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, predsednik komisije, poslanke, poslanci. Moram reči, da pozdravljam odločenost Evropske komisije za uresničevanje različnih reform po tej zelo resni krizi, ki je Evropo prizadela zlasti na finančnem sektorju. Kriza je pokazala, če nič drugega, to, da gospodarstvo potrebuje svetovno ureditev. Če bomo imeli še naprej eh, prosti trg, liberalen trg, brez kakršnih koli omejitev, bo kriza eh, samo še globlja. Strinjam se z tem, da bi sprejeli odločitev o uvedbi davka na finančne transakcije. Vendar, če bi ga sprejeli na evropski ravni, dvomim, da bo rezultat eh, bistven, kajti finančni trgi konec koncev delujejo na svetovni ravni, ne samo na evropski. Evropa je sicer eden od glavnih eh, subjektov, gospodarskih subjektov v svetovnem okviru in zato bi mi morali zahtevati in se zauzemati za eh, svetovni, globalni, splošni davek na finančne transakcije. Kriza je nastala zaradi delovanja bank, kot vemo, in sedaj iz te krize banke pričakujejo dobičke. Mi pa seveda se zauzemamo za ustvarjanje novih delovnih mest, istočasno pa vemo, kako zadolžena je večina držav članic. Naše banke sedaj uh, kujejo dobičke, kot pravim, na mesto, da bi pomagale podjetjem, zlasti majhnim in srednje velikim. Večina držav članic je še vedno v vlogi, da mora še naprej pomagati bančnim inštitucijam in to več, kot bi to bilo realno. Zato se resnično, gospod predsedujoči, moramo pogovarjati o bankah in eh, šele potem o ustvarjanju novih delovnih mest. Ker zadeva strategijo Evropske unije 2020, mislim, da bi se morali tukaj osredotočiti na sposobnosti naših eh, državljank in državljanov. Mislim, da bi morali pozvati Evropsko unijo k temu, da se premaknemo od eh, izjav in besed o solidarnosti do praktičnih ukrepov. Mnogi, ko govorijo o energiji, ki je na voljo v evropskem prebivalstvu, pozabljajo na to, da obstajajo tudi nacionalni parlamenti in da ti lahko veliko naredijo. Ti že povdarjajo, da je izmenjava podatkov o fiskalnem stanju v državah članicah pomembna. Mislim, da že imamo dovolj pristojnosti, dovolj metod in orodi za to, da bomo lahko nadzirali naše vlade, ko gre za finančno disciplino. Hvala. Hvala lepa, gospa. Čestitke za to, ker ste spoštovali to časovno omejitev, ki ste imeli na voljo. Sedaj pa se obračam k drugemu govorcu. To je gospod Andrej Galazevski iz Polske. Prosim, dragi kolega, vesele vaša. Dziękujem, panie przewodniczący. Najlepša hvala, gospod e, predsedujoči. Boljše gospodarsko upravljanje v Evropski uniji je v tem trenutku absolutno nujno in le na ta način se lahko odzovemo na krizo, In to upravljanje potrebujemo, ne glede na to, kakšne so okoliščine, v katerih smo se znašli. Bolje moramo usklajevati gospodarske politike držav članic, spremljati in nadzirati gospodarsko situacijo in nov okvir za obvladovanje kriz potrebujemo. To so seveda pohvalni cilji, dobri cilji, ki nam bodo morda omogočili, Eh, priti v situacijo, da naše gospodarstvo ne bo tako ogroženo. Vendar strateški cilj Evropske unije mora ostati večja konkurenčnost v svetovni ravni. Če hočemo to doseči, pa moramo dokončati notranji trg po desetih letih, eh, odkar smo ga začeli ustvarjati. Konkurenčni položaj evropskega gospodarstva je namreč neposredno povezano z konkurenčnim nostjo posameznih držav članic. Države članice med seboj tekmujejo ena z drugo in to je neka vrste nova dodana vrednost, ki jo ustvarjamo v večji konkurenčnosti Evropske unije. Če govorimo o konkurenci in tekmovanju med državami članicami v davčnih sistemih, to pa, kot smo včeraj slišali, eh, povzroča nekaj negativnih občutkov. Zakaj? Zato, ker je težko ugotoviti, če govorimo o tako imenovani davčni konkurenci, ali govorimo o a, eh, predpisih in zakonih, ki omogočajo takšno konkurenco ali pa le te treba na novo definirati. Nov davčni okvir moramo ustvariti, zato da bomo začeli govoriti v enem in istem jeziku. Ampak, kar zadeva davčne stopnje in eh, ceno dela, tukaj pa mislim, da bi morala konkurenca ostati. Gospod Barozo je pravkar govoril o novih delovnih mestih. Konec koncev, eh, brez eh, investicij, naložb novih delovnih mest ne bo in pritegniti moramo investitorje ne samo iz Evropske unije, temveč tudi iz ZDA, Indije, Brazilije in drugih tako imenovanih tretjih držav. In Eh, moramo jim zagotoviti ustrezne spodbude. Te spodbude pa bomo investitorjem iz tretjih držav zagotovili z davčno konkurenčnostjo. Konkurenčnost na področju davko pa pomeni različne davčne stopnje, konkurenčnost, kar zadeva ceno dela in podobne zadeve. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa predlagam da gremo na tretjega govorca, gospod Harbour. Ste člen Evropskega parlamenta in prosim, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Kot predsednik odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov Evropskega parlamenta sem včeraj popovdne bil tudi predsedajoči ene delovne skupine in zahvaljujem se vsem poročevalcem za odlična poročila. Mnogi ste govorili o zadevah, ki so pravzaprav v srčiki vprašanja, kako konkretizirati notranji trg. Nekaj besed naj vam povem o tem, kaj delamo v našem odboru. Če hočemo v strategiji EU eh, e 2020 povečati vlogo notranjega trga. Vsi veste, da smo eh, sprejeli pred dvemi tedni akt o notranjem trgu in sicer na podlagi cele vrste predlogov, 50 predlogov, o katerih smo se posvetovali na vseh ravneh. Predsednik komisije je omenil, kako pomembno je takoj začeti z eh, tistimi reformami, ki bodo pospešile eh, gospodarsko rast. Ni omenil sicer tega akta o notranjem trgu, verjetno pa ga je imel v mislih. In moj odbor je bil tisti, ki je predlagal, da tak akt sprejmemo. In Sicer že takrat, ko je komisija šele razmišljala o strategiji o EU 2020, takrat ni razmišljala dovolj o tem, da je takšen notranji trg temelj za gospodarsko rast v Evropi. Komisiji smo tudi povedali, da javna naročila ne deluje, kot bi morala. Mnogi gledajo na javna naročila kot na uh, birokratsko oviro, namesto da bi uh, spodbujala inovacije, gospodarski razvoj in spodbujala majhna podjetja, da se vključijo v uh, javna naročila. Zato moramo se vprašati, kaj bodo te strategije v prihodnosti prinesle. Drugo vprašanje za vse nas, pa tudi predsedniku komisije. Če bodo nacionalni parlamenti igrali nujno in bistveno pomembno vlogo, in bodo z nami sodelovali pri eh, boju za notranji trg. In, za, in če bodo pri tem upoštevali, kako notranji trg vpliva tako na poslance, kot tudi na državljane in državljanke, bomo morali pri strateškem načrtovanju bolj sodelovati. Nima smisla, da vam komisija eh, pošilja gore podrobnih eh, predlogov, ki niso dovolj pripravljeni in vam da eh, Eh, samo nekaj tednov, da se odzovete na te predloge. Ne, to ni sodelovanje. Sodelovanje pomeni, da nas obvesti komisija o načrtovanih projektih. Samo nekaj primerov bom dal in to na hitro, da ne bom presegel svoj čas kar zadeta, zadeva vzajemno priznavanje strokovnih kvalifikacij. Komisija tukaj prejavlja predlog za leto 2012. Naslednje leto bo naš odbor pripravil pomembno strateško poročilo o tem in kolegice in kolegi, sedaj se že srečujemo s poslanci iz nacionalnih parlamentov in se pogovarjamo o tem. Mnogi ste sodelovali pri teh naših skupnih pogovorih. Tako, gospod predsednik komisije, lahko delamo če hočete strateško delati, potem morate priti še prej v naš odbor in v nacionalne parlamente, preden nam boste poslali na mize predloge konkretnih ukrepov. In le na ta način bodo medparlamentarni odnosi dali neko novo kakovost delu naših odborov. Pravi čas morajo nacionalni parlamenti torej dobiti te informacije, da bodo lahko dejansko vplivali na dogodke, ki prihajajo. Hvala. Hvala. Sedaj pa četrti govorec, na vrsti je gospod Robert Lugar iz Avstrije, prosim. Hvala. Evropske banke imajo in dobivajo od Evropske centralne banke neomejene količine denarja po en odstotek obrestni meri, kupujejo mm, brez tveganja, torej kupujejo proizvode in jih dajejo na trg brez tveganja po desetodstotni obrestni meri, države prevzemajo jamstva za njihova posojila in kredite in tako naprej. In na koncu konca so seveda banke tiste, ki eh, kujejo največje dobičke iz te zelo nizke obrestne mere Evropske eh, centralne banke. Ampak ta sredstva Evropske centralne banke niso plasirana tja, kamor bi morala, namreč v srednje in velika in majhna podjetja, ki v Evropski uniji ustvarjajo delovna mesta in eh, mnogokrat eh, dobivajo posojila po 8 odstotni obrestni meri, češ pravijo banke, da so ta posojila zelo tvegana. Torej, En odstotek obrestne mera Evropske eh, centralne banke je nekaj, kar ne pomaga tistim, ki jim je namenjena takšna nizka obrestna mera, torej ne ustvarja gospodarske rasti, temveč pomaga samo tistim, ki eh, sedijo na, v bančnih foteljih. Na ta način ustvarjamo ponovno nek špekulativni baron, eh, balon, oprostite, ki nam bo enkrat eksplodiral v obraz, namesto da bi s tem ustvarjali nova delovna mesta. Sedaj pa nekaj o demografskem razvoju. Morda se vam bo to zdelo nenavadno, kar bom rekel, ampak čez 10-15 let bomo imeli premalo delavcev v Evropi. Danes imamo preveč eh, eh, delavcev oziroma delojemalcev, zato imamo brezposobnost. Čez 10-15 let jih bomo imeli premalo, zato ker imamo premalo otrok, zato ker se prebivalstvo stara in zato se moramo uh, vprašati, kako bomo uh, dosegli rojevanja več otrok, tako bomo eh, čez 10, 15, 20 let imeli delovno silo, ki jo potrebujemo. Ali pa moramo postaviti nove temelje za priseljevanje, da bomo po nekih, eh, kako kriterijih kakovosti dovolili priseljevanje, da bomo dovolili priseljevanje samo tistim, ki jih potrebujemo, tisti, ki so že pri nas, ki so slabo kvalificirani, pa jih je treba prekvalificirati, kajti delovna mesta prihodnosti bodo zahtevala več kvalifikacij. Danes pa že imamo veliko priseljencev pri nas, ki ne ustrezajo tem kriterijem in bodo postali problem na novo moramo začeti razmišljati, nove usmeritve na tem področju potrebujemo, potrebujemo pa še nekaj, namreč ureditev eh, pravice do azila. Ker zadeva to vprašanje, moramo v Evropski uniji stvari postaviti drugače, sicer bomo v prihodnosti imeli ogromne probleme. Hvala. Hvala za te besede in za to, da ste spoštovali vašo časovno omejitev. Sedaj pa je na vrsti gospa Olečovska, ki je peta. Prosim, gospa, beseda vaša. Najlepša hvala, gospod e, predsedajoči, gospe in gospodje. Naša razprava včeraj in danes, ki je posvečena izzivom, ki so pred nami v Evropski uniji zaradi posledic krize. Torej ta razprava se je dotaknila zelo pomembnih eh, tem, tudi tistih, o katerih smo razpravljali v delovnih skupinah. Naprimer za poslovanje, gospodarsko upravljanje in uh, dokončanje notranjega trga v Evropski uniji to so tiste vprašanja, tiste teme, ki bi, po mojem mnenju, morale vsakemu od nas eh, dati eh, vzrok za razmislek o tem, kakšne so možnosti razvoja v prihodnosti. Javna naročila so tema, ki se vedno znova pojavlja v vaših razpravah. Sama že deset let delam v odboru za gospodarske zadeve in vse čas se pogovarjamo tudi o javnih naročilih. Po mojem mnenju so javna naročila nekaj, kar ni pretirano regulirano niti na nacionalni, niti na evropski ravni. Mislim, da podjetja uh, se lahko vključijo v javna naročila tudi s sedanjo zakonodajo. Vendar, če gre za strateške velike investicije, ki so predmet javnih naročil, je treba reči, da podjetniki enostavno niso dovolj eh, usposobljeni za to, da se vključijo v celo birokratsko vojno, eh, ne poznajo metodologije, ne poznajo eh, posebnih zahtev javnih naročil, ovir in tako naprej in marsikdaj se ne zavedajo, odgovornosti, ki jih prevzemajo za deležbo na javnem naročilu, eh, če bi prišlo do neuspeha. Pri javnih naročilih običajno izberemo tistega ponudnika, ki eh, zagotavlja najnižje možno tveganje eh, povezano z konkretnim projektom. In teh tveganj se majhna in srednje velika podjetja včasih ne zavedajo. Države članice bi torej morale uh, svoje podjetnike, gospodarstvenike um, in lastnike podjetij bolje usposobiti za bolj učinkovito sodelovanje v javnih naročilih, tako da bodo bolj pripravljeni eni in drugi za bolj učinkovito investicijo. Samo menim tudi, da bi mnoge države članice morale izkoristiti to možnost usposabljanja podjetnikov, gospodarstvenikov, zato da svoje državljane tudi ozavestijo o tem, da v Evropski uniji obstajajo obstaja prostor za inovativne ideje in da obstaja prostor za gospodarske niše ter rešitve, ki so prijazne okolju. Zakaj to povdarjam? Zato, ker je to uh, bistvenega pomena za našo prihodnost. Mislim, da ni težko ugotoviti, kako zagotoviti okolje, v katerem bo do podjetja lahko delovala rentabilno, eh, ampak te poslovne dejavnosti morajo biti manj tvegane, bolj rentabilne, zato pa potrebujejo eh, tisti, ki sodelujejo v njih eh, več znanja. Le na ta način bomo krizo odpravili ne samo z ustvarjanjem novih podjetij, ampak tudi z boljšim delovanjem obstoječih. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja gospa Ilda Figueiredo. Poslanka, prosim, gospa. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. V tej razpravi mislim, da se pojavljajo tri bistvene vprašanja. Prvič, vse večja brezposelnost, neenakost in revščina. Zaradi tega pa seveda lahko govorimo o neuspešnih politikah na teh treh področjih. Govorniki pred menoj so že poudarili, da so banke Eh, tiste, ki so povzročile krizo, sedaj pa kujejo iz krize največji kapital. Kljub vsem ukrepom imamo ogromno težav še vedno, ko gre za uh, majhna in srednje velika podjetja, ki uh, nimajo dostopa do posojil in kreditov. Uh, tudi zaradi varčevalnih ukrepov mnogih držav bo situacija postala še težja finančne, gospodarske težave eh, bodo eh, postale še večje in tako imenovana varčevalna politika se izvaja drastično v državah članicah. Popolnoma neracionalni kriterij eh, pakta za stabilnost in rast se tukaj uporablja. Seveda ne govorim samo o Grči ali Irski, temveč govorim tudi o svoji državi, portugalski. Eh, pri nas je situacija trenutno skoraj da dramatična, bi lahko rekli. Vendar to, kar lahko pričakujemo, je, da bo brezposelnost v prihodnosti še večja, revščina se bo še poglabljala in eh, prepad med bogatimi in revnimi bo še večji. Drugo vprašanje je, Premalo socialnega, gospodarskega sodelovanja in solidarnosti opazim v Evropski uniji. In revščina se povečuje v eh, letošnjem letu, mednarodnem letu boja proti revščini. To se mi zdi, da je absurd, ki, ki je obžalovanja vreden. Na stotine milijonov eh, oziroma več kot sto milijonov revnih bomo imeli letos v Evropski uniji. Kljub temu pa Evropska komisija še vedno govori samo o boju proti revščini po eni strani, po drugi strani pa istočasno zahteva varčevalne ukrepe, posebne strategije za uh, eh, zategovanje pasu in tako naprej, ki samo še poslabšujejo uh, situacijo revnih in najbolj revnih. Torej, finančna stabilnost je prva prednostna naloga, prioriteta, ampak mislim, da bi socialna vzdržnost morala biti naš glavni cilj. Na tem področju torej treba ukrepati in če bomo ustrajali pri politiki, ki jo sedaj vodimo, se bo položaj se še poslabšal in celotna struktura Evropske unije bo ogrožena, tudi prihodnost eh, bodočih generacij bo ogrožena, kajti za mlade ne bomo imeli več delovnih mest in eh, mlade bomo na ta način prisilili v revščino. Hvala. Hvala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 popovdne bomo počastili gospoda Desekena, ki je preminil in lahko rečem, da zaradi proračunskih zadev stvari obravnavamo danes in gospodu Barosu lahko rečem, da bo naš proračun v okviru finančne stabilnosti, ko ste želeli in vedno bo tako. Gospe in gospodje, povabili ste me naj spregovorimo o izzivih Evrope po krizi. Dve leti po izbruhu bančne in finančne krize se vidimo tu v Bruslju, da bi govorili o izhodu iz krize. To povdarja, da se je gospodarstvo razvilo zelo hitro. Nihanja so zelo velika, glede na to, kar se je dogajalo v preteklosti. Najprej naj omenim nekoliko belgijsko predsedstvo, oprostite ampak eh, še 52 dni imamo pred koncem predsedstva, tako da prosim za nekaj potrpljenja, ampak nasplošno je pomembno ponovno poudariti, da smo imeli posem skladen pristop glede na Lizbonsko pogodbo. Nismo želeli imeti belgijsko, mm, belgijski program obarvan samo z našimi barvami, ampak smo želeli predstaviti stališče nove stalne institucije, po eni strani, po drugi strani pa smo poštevali tudi novo zunanjo predstavnico zunanje politike, tako da ne bi imeli samo belgijski program, ampak smo res skušali najbolje možno odigrati to vlogo posrednika, tako da bi lahko sprejemali odločitve skladno z Lizbonsko pogodbo v različnih institucijah v različnih primerjih, tako da bi sprejeli veliko predlogov. Tu vidimo pet glavnih smernic. No, to ni mogoče originalno, ampak to bom omenil, ker se prav zaradi tega srečom. Najprej je tu gospodarska, finančna kriza, potem imamo tu tudi bančno-finančno krizo, potem imamo Štokholmski program glede notranje politike, tretje, mogoče nekoliko belgijski vidik, socialna, kohezijska politika. Premale je bila razvita po našem mnenju do sedaj na evropski ravni. Četrtič, okoljska politika, podnebna politika. Tu imamo konferenco v Cancunu, vrh smo že imeli v Nagoji, potem imamo še zunanjo dimenzijo zaradi širitve, tudi to zadeva svet in stvari se razvijajo tudi na tem področju. No pa se vrnimo na temu današnjega sestanka. Več želim povedati o tem, kakšni izzivi čakajo Unijo v prihodnosti. Tudi na tem področju ne bom posebej izviren. Najprej želim upozoriti na potrebo potem, da zagotovimo boljše gospodarsko upravljanje. 27. ali 28. oktobra smo imeli Evropski svet na to temo. Drugič, tudi kar zadeva dosje o nadzoru nad finančnim sektorjem in tretjič strategija Evropa 2020. Četrtič politika inovacij notranjega trga in petič zagotovitev normalnega delovanja unije na podlagi zakonodajnega dela ter proračunskega postopka. Mislim, da bomo ta teden poskušali zaključiti ta proračunski postopek. Dobro, prvič, kar zadeva boljše gospodarsko upravljanje, sklepi Evropskega sveta 27. in 28. oktobra so veliko poudarjali makroekonomski nadzor. To je predlagala tudi delovna skupina, ki je predseduje gospod Van Rompuy. Mislim, da so predlogi komisije, ki so bili objavljeni 29. septembra, šest, mislim, da jih je bilo, da Poudarjajo tudi potrebo potem, da ukrepimo pakt za stabilnost in rast z številnimi ukrepi, vključno s sankcijami. To so ukrepi oziroma sankcije na področju političnih pristojnosti in ugleda, sankcije pa seveda ponavljajo tisto, kar vi že veste. Poudariti je treba bolj avtomatičen način izvajanja teh sankcij. Seveda pa tudi vedno večji pomen merila za 60 odstotni dolg eh, vlad. To morajo države ohraniti. Imeli smo tudi razpravo o evropskem semestru, nekaj odločitev smo sprejeli v zvezi s tem. Evropski semestr se bo začel naslednje leto in sicer z zamislijo, da bi istočasno predstavili program za stabilnost za vsako državo članost, članico, in nacionalni reformni program v skladu s tem, kar je bilo dogovorjeno. Tudi načela robustnega okvira za krizno upravljanje, tudi o tem smo se dogovorili. To pa moramo seveda pripraviti na podlagi predlogov, ki jih je predložila komisija. Zlasti, kar zadeva te smernice stalnega sistema ohranitve evra. To bo sestavljeno na podlagi predloga, ki ga bomo sestavili na svetu decembra strani stalnega predstavnika. Drugo, tu gre za nadzor vseh finančnih sektorjev. Sprijeli smo že besedilo o štirih novih evropskih organih. Najprej imamo tu Evropski organ za nadzor finančnih sektorjev bančnega sektorja, za nadzor zavarovalnic in trga. Potem imamo tu še odbor, ki bo imel globalni nadzor. Potem je pomembno omeniti tudi upravitelje alternativnih skladov. Sklenili smo sporazum glede tega na svetu ECOFIN. In danes, če se ne motim, bo parlament glasoval o tem besedilu. In potem bo stekel tudi zakonodajni postopek. Tu vidimo velike ambicije, kajti želimo zagotoviti tudi to, da bi tudi bonitetne agencije ohranili v sporozumu. Gospod Rendes, naš kolega, je že dosegel napredek na tem področju in upamo, da bomo tudi tu dosegli napredek. Sedaj pa še strategija 2020. Tu ne bom dodajal veliko k temu, kar je že povedal gospod Baroso. Mislim, da je ključno to, da se nekaj naučimo iz tega. Da preučimo naše pomankljivosti, ki smo jih imeli pri Lizbonski strategiji. Potrebujemo močnejšo, bolj koherentno, bolj uspešno strategijo, ki bo nasledila Lizbonsko strategijo. Potrebujemo trden sistem spremljanja. Sedaj, ko se premikamo k Evropi in Evropski strategiji 2020. Zato imamo te cilje glede okolja, podnebnih sprememb, socialnega vključevanja, vse to smo sprejeli na evropski ravni. 12. novembra naj bi potekal ta časovni rok glede istega dela na nacionalni ravni, da bi določili cilje na različnih področjih in da bi imeli prve predlagane ukrepe za reševanje vozlišč na različnih področjih. Seveda bo prišlo do konkretizacije preko glavnih pobud, recimo digitalne Evrope in socialne kohezije. Mislim, da je tu zelo pomembno, da toliko kot se le da upoštevamo predlagano časovnico. Maja ali junija bo to poteklo na nacionalni ravni, pa moramo tudi sestaviti učinkovite programe reform, tako da bomo lahko tudi na nacionalni ravni dosegli cilje pri teh petih različnih področjih. Strategija Evrope 2020 je smiselna le, če je del evropskega gospodarskega upravljanja. Pomembno je tudi to, da upoštevamo tudi makro gospodarsko strategijo, proračunsko strategijo, strategijo 2020, tako da lahko upoštevamo vse tri dele globalne gospodarske politike. Vse se mora dopolnjevati. Pomembno je, da se te strategije medsebojno krepijo in ta pristop je res revolucionaren pristop za Evropsko unijo. To je res korak naprej na tem področju sodelovanja pri gospodarskem upravljanju. Četrti element, notranji trg in inovacije. Na levi strani je moj diplomatski svetovalec, sedaj dela na tem, da bi prepričal španske kolege, srečal sem se tudi z italijanskimi kolegi prejšnji teden, zato da bi dosegel sklepe. Gospod predsednik, mislim, da imamo 30 let zgodovine, to je um, evropski patent in obžalujemo to, da naša industrija, da naša mala in srednja velika podjetja, da se srečujemo s takšnimi stroški v primerjavi z ameriškimi kolegi, ko gre za patente in tu moramo doseči napredek. To je zelo občutljivo vprašanje, ko gre tudi za uporabo jezika, ampak tako. Res moramo razmisliti o tem, kateri so glavni deli našega belgijskega predsedovanja. Res želimo doseči napredek, zato da bi dosegli rezultate, ampak danes, danes dopovdne, ko govorim tu, je ta rezultat še vedno negotov, glede na razumljivo zadržanost nekaterih kolegov iz drugih držav članic. Potem imamo akt v notranjem trgu, tu imamo še vedno približno 150 vozlišč, ki jih moramo rešiti. Svet sedaj čaka na predlog komisije, zato da bi reševali 51 predlog, torej teh 50 vozlišč imamo in potem imamo tudi inovacijske politike na notranjem trgu, tu imamo tudi ta predlog glede proste trgovine in teh sporazumov, tudi to bo krepilo naše gospodarstvo, to bo dajalo več možnosti za izvoze, potem smo imeli tudi ta uspeh septembra, se mi zdi, ko nam je uspelo najti rešitev v pogajanjih med Evropsko unijo in Južno Korejo. Tako da smo sklenili tudi ta pogajanja s celovitim sporazumom. Mislim, da je to precedens v zgodovini prostotrgovinskih sporazumov. To je res celovit sporazum, ki smo ga sklenili med Evropsko unijo in Južno Korejo. No, na koncu pa mislim, da je pomembno, da upoštevamo vse te zelo pomembne predloge. To je kot neka splošna slika in to nam bo omogočilo, da bomo šli naprej v delo institucij. Borili smo se za ratifikacijo Lizbonske pogodbe in sedaj moramo narediti to, da bo ta institucija delovala. To je velika prednostna naloga za nas. In skušamo storiti vse, kar lahko, da bi ponovno zagnali to delo. V času našega predsedstva smo zaključili približno 20 zakonodajnih predlogov in tudi danes bomo skušali skleniti predlog glede proračuna za leto 2011. O tem bomo odločali na podlagi čiste so zakonodaje, to tako imenujemo v žargonu. Pripravljeni smo za dogovor o proračunu za leto 2011. Po drugi strani imamo tu tudi zelo pomemben in občutljiv predlog, kaj ne, gospod predsednik komisije, glede nove perspektive o tej ponovni razpravi, ki smo jo začeli pred kratkim o čistih virih v Evropski uniji. Upam, da nam bo ta teden uspelo doseči dogovor pri tem sporozumu. 15. november je časovni okvir za ta predlog in potem bomo videli, če bomo res lahko dosegli dogovor. Tudi glede drugih rasti, mislim, da so izdatke omejeni na evropski ravni, seveda pa moramo spoštovati proračunska pooblastila, ki so se ponovno razvila in ki so vedno bolj pomembna tudi za Evropski parlament. In mislim, da bomo imeli to možnost, da se bomo lahko uskladili pri vseh teh predlogih. Toliko. To je res zelo hiter pregled pristopa našega predsedstva. Tu gre za gospodarske predloge z različnimi dimenzijami, tu imamo kratkoročne in dolgoročne vidike pri tem zakonodajnem delu, glede na rezultat sveta ob koncu oktobra, glede Evropske strategije 2020, glede že doseženega dela pri finančnem nadzoru in tu imamo tudi to voljo, da bi institucije res delovale in da bi igrale pomembno vlogo pri teh zelo pomembnih vidikih kredibilnosti pri evropski integraciji. Hvala, gospod predsednik sveta, gospod premije. Gospod Barozo je sprejel to, da bo odgovoril in to, da se bo ponovno oglasil, ampak to pomeni, da moramo paziti na čas. In tu imamo še zadnje govorce, prosimo jih, da se upišejo na seznam. Preden bomo zaključili ta seznam in preden gremo naprej v tej razpravi. Besedo ima gospod Goran Peterson iz švedskega parlamenta. Prosim. Evropa moste fokusera po tilvekst. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da se moramo v naših razpravah osredotočiti na gospodarsko rast, kajti dolgoročno gledano bo samo to nas eh, pripeljalo iz krize. Mnogi govorci so povdarjali, da moramo več vlagati v naše gospodarstvo, v, pa tudi v krepitev našega proračuna. Mislim, da je to dobro, vendar morda ne bomo zahtevali več sredstev v Evropski uniji. Morda bi si morali ogledati bolj natančno tudi pretekle proračune Evropske unije in ugotovili bi, da je v njih bilo veliko eh, proračunskih postavk, ki niso namenjene gospodarski rasti. Sedaj se moramo osredotočiti ravno na te proračunske postavke, naprimer tiste, ki bodo spodbujale eh, raziskave in razvoj. Gospod Lugar iz Avstrije je poudaril na eh, nevarnost, da bomo v prihodnosti imeli premalo eh, delojemalcev na trgu dela. In to je resnično velik, velik izziv za vse nas, ki danes eh, živimo v visoki brezposelnosti. Tudi pokojninski sistem moramo reformirati. Starejše delavce moramo spodbujati, da bodo dlje ustrajali na delovnem mestu. In pokojninski sistemi naših eh, držav tukaj imajo bistveno vlogo. Potem imamo vse več eh, udeležbe žensk na trgu dela. V mnogih eh, delih Evrope je to namreč tisti vir, ki ga še nismo dovolj izkoristili. Če se hočemo uspešno spopasti z prihodnjimi izzivi na trgu dela, moramo na trg dela pripeljati več žensk. In potem rast. Osredotočanje na rast. Če se bomo tukaj osredotočili na najbolj bistvene stvari, bomo prišli kam dlje. Hvala in čestitke, ker ste spoštovali to časovno omejitev. Sedaj pa gospa Alena Gađuskova iz Češke. Prosim. Draga gospa. Eh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Dobro jutro, gospe in gospodje. Najprej želim čestitati belgijskemu predsedstvu in se jim zahvaliti za organizacijo te konference. Hvala lepa za čudovito razpravo o zelo aktualnih temah. Češki parlament mora prav gotovo tudi opraviti svojo domačo nalogo. Včeraj je več govornikov omenilo Lizbonsko strategijo. Gospod Barozo je prav tako opozoril na to. Res je, nismo izpolnili vseh ciljev, obenem pa mislim, da ni nujno treba reči, da Lizbonska strategija ni uspela. Pri izvajanju Lizbonske strategije je Evropska unija sprejela nekaj zelo pomembnih odločitev. Med drugim, da ne bomo konkurirali med seboj, na področjih, kjer ne moremo konkurirati. Drugič, nismo se spustili v tekmo proti dnu, če lahko tako rečem. To mora postati del naše konkurenčnosti. Evropska unija 2020 kot strategija nadaljuje s tem delom. Ne moremo rasti samo zato, da bi zagotovili gospodarsko rast. Ne, izboljšati moramo kakovost življenja. To državljani pričakujejo od nas in to tudi preostali svet pričakuje od nas. Če želimo to zagotoviti, potem moramo sodelovati. Lizbonska strategija bi lahko bila bolj uspešna, če bi jo na nacionalni ravni izvajali tako natančno, kot smo se za njo trudili na evropski ravni. Če bi se bolj zavezali k tej lizbonski strategiji, bi nam uspelo. Ne smemo ponoviti iste napake z strategijo Evropa 2020. V nacionalnih parlamentih si moramo prizadevati za to, da jo bomo izvajali. Uspešni bomo kot posamezne države le, če bomo skupaj skrbeli za to, da izboljšamo kakovost življenja po vsem svetu. Strokovnjaki menijo, da lahko konkuriramo ne samo tako, da zagotavljamo davčne spodbude, ampak da izboljšamo tudi javno zdravje in izobraževanje. Zato moramo tako spodbujati evropski socialni model. Še enkrat se vam želim zahvaliti za priložnost, da med kolegi iz nacionalnih parlamentov in iz Evropskega parlamenta, pa tudi z vami, gospod Barozo, razpravljamo o teh temah. Kajti sedaj, ko imamo Lizbonsko pogodbo, je prihodnost Evrope odvisna od dela nacionalnih parlamentov, pa tudi evropskih institucij. Skupaj moramo skrbeti, da dosežemo skupne cilje. Hvala. Hvala. Gospa poslanka, sedaj pa Naslednji govorec, gospod Jan Krajner iz Avstrije, prosim. Ja, Hvala, gospod predsedujoči. Nekaj misli bi navrgal v zvezi z zadolženostjo držav. Kar zadeva bruto nacionalni proizvod ali bruto domači proizvod, seveda to uh, zadolženost merimo v odstotkih uh, BDP-ja. Mm, Avstrija je eh, zadolžena za 70 odstotkov svojega BDP-ja, ampak to ni logično. Sprašujem se, kako lahko eh, primerjamo to državno zadolženost z zasebnimi dolgovi. Če bi to pri nas eh, upoštevali, bi mm, številka padla na 22 odstotkov. Poleg tega mislim, da se je treba vprašati, ali te dolgove vsi in pravočasno vračajo. Če govorimo o zasebnih, zasebnem kapitalu v naslednjih desetih letih, naprimer v Avstriji, kar je Avstrija je majhen eh, del evroobmočja, to bi potem zneslo nič več kot 40 odstotkov obdavčenega zasebnega kapitala, državna zadolženost pa bo istočasno naraščala. Torej, v desetih eh, letih bi bilo čisto dovolj, če bi 10 odstotkov najbogatejših eh, podjetij oziroma posameznikov obdavčili s 40 odstotno davčno stopnjo in potem ta sredstva namensko Eh, uporabili za vračilo dolgov, potem čez deset let nihče ne bi bil, vsaj pri nas, ne več eh, zadolžen. Istočasno bi lahko za pomembne investicije zagotovili eh, nizko obrestno mero za posojila in kredite. Na ta način bi tudi mm, neenakost, nestabilnost v socialnem smislu odpravili, kajti vemo, da imamo Eh, po eni strani bolj produktivne, bolj propulzivne na podjetja in industrije, potem druge dele eh, gospodarstva, ki so manj eh, produktivni. Na ta način bi lahko se prerasporeditvijo teh sredstev zagotovili večjo finančno pomoč tistim, ki znajo ustvariti dobiček. Upam, da se bo Evropska komisija malce s tem ukvarjala in upam, da bodo naši državni programi za reformo in zdržnost javnih financ to tudi dosegli. Euh, Hvala, dragi kolega. Sedaj pa gospod Alberto Costa iz portugalskega parlamenta. Prosim, dragi kolega. Obrigado, prezident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski politični diskurs je pred kratkim začel vključevati tudi koncept zmerne politike. Ta koncept lahko uporabimo na različne načine. V luči pobud, ki smo jih slišali, lahko vidimo, da je na poti nekaj pozitivnih reform. Vendar, včasih slišimo tudi določene ne preveč dobro premišljene politike in predloge. Ko govorimo o sankcijah, je čudno, da omenjamo možnost, da bi države članice izgubile pravico do glasovanja. Evropski semester je zelo dobra zamisel sama po sebi, vendar ali bi bilo res dobro zagotoviti pomembno vlogo nacionalnih parlamentov v Evropskem semestru, kajti v nasprotnem primeru bodo v drugem Evropskem semestru nacionalni parlamenti preučevali podrobnosti, ki jih bomo sprejeli v prvem semestru. Zato moramo ustrezno ukrepati. Omeniti moram tudi anomalijo zakonodajnega postopka, ki je omenjen v Lizbonski pogodbi. To zadeva vzpostavitev organa, ki nima nobenih zakonodajnih pristojnosti glavna vsebina zakonodajnega postopka, je takšna, da se ji ne bom posvetil preveč podrobno. Ampak mislim, da je nevarno, če bi predlagali, da bi lahko spremembo pogodbe omejili na samo manjšo spremembo, ki jo lahko sprememo čez noč. Uvedbo kazni torej, zato da bi spoštovali določbe ustavnih sodišč v državah članicah. Mislim, da ne bi bilo to preveč dobro. Hvala. Hvala, dragi kolega. Sedaj pa gospod Kristof Kareš iz francoske parlamentarne skupščine. Dragi kolega, ja, hvala predsednik, zelo na hitro bi rad spomnil na dvoje. Prvo, glede gospodarstva. Gospodarska in finančna kriza, zlasti kriza evra, je jasno pokazala, da obstajajo zelo velike razlike med različnimi evropskimi gospodarstvi. Kakšen pa je paradoks? izhod iz krize ne bo rešil težave. Tu bomo videli, da bo prišlo do zelo velikih težav, zlasti na področju konkurenčnosti. Veliko držav bo moralo ponovno spostaviti rast. Kar precej znate način. Druge pa imajo majhno rast in so celo ogrožene zaradi recesije. V tem kontekstu je koordinacija proračunskih politik zelo pomembna, ampak ni dovolj. Res mislim, da mora gospodarsko upravljanje v Evropi upoštevati tudi makroekonomska vprašanja. Vprašanja glede trgovine. Storiti moramo to, da bomo na evropski ravni res imeli pravo koordinacijo. Sicer se bodo te razlike poglabljale in na koncu bodo ogrozile evro, to vemo. Torej, delati moramo na tem. Evropska komisija je predstavila predlog, ki se mi zdi zelo zanimiv glede makroekonomskega nadzora. Občutek imam, da na zadnjem Evropskem svetu to vprašanje ni bilo prednostno, mogoče sem bil napačno obveščen, ampak rad bi vedel, kako predsednik komisije misli izvajati ta predlog makroekonomskega nadzora. Če sem dobro razumev, imamo tu tudi ustvarjanje tabele, kjer bomo imeli druge kriterije, kriterije glede proračuna, glede dolga in mogoče bomo potem postopoma lahko imeli tudi makroekonomsko koordinacijo, ki bo boljša. To je prvo vprašanje, na hitro bom zaključil pri drugem vprašanju. Tu gre za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Danes in včeraj smo videli, da je to zelo zanimivo in pozitivno sodelovanje. Razmišljamo o tem, kako formalizirati to sodelovanje na bolj natančen način. Slišali smo predloge, zlasti, da bi imeli proračunsko medparlamentarno konferenco. Kako se to vzpostaviti, se sprašujemo. Glede na te predloge, lahko tudi komisija predstavi svoje občutke glede tega. Hvala. Hvala. Dobro. Hvala lepa. Dragi kolega, sedaj pa ima besedo gospod Lord Haskins člen zbornice iz Združenega kraljestva. Prosim, gospod kolega. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospodu Barozu želim predstaviti dve vprašanje. Enotna valuta in sankcije, kar zadeva enotno valuto. Ali ni glavna lekcija krize ta, da bomo v evroobmočju potrebovali več fiskalnega in gospodarskega vključevanja, če želimo, da preživi? Zato se lahko pojavi nevarnost, da bo večja razlika med članicami, ki so v evromočju in tistimi, ki so zunaj njega. Drugo vprašanje se deva sankcije. Prav gotovo je najmočnejša sankcija ta, da morajo več plačati za svoje sredstva. S čimer se zdaj se soočajo Grčija, Portugalska in Irska. Glede na to me zanima, ali ni v interesu vseh to, da finančnim trgom damo čim prej zanesljive informacije, zato da bodo lahko ustrezno ukrepali in presodili uspešnost nacionalnih gospodarstv, še preden stvari ujidejo izpod nadzora. Hvala. Hvala. Sedaj pa je na vrsti gospod Enaj Luma iz Finske. Prosim, dragi kolega, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti predsedniku komisije in belgijskemu premijo za odlični predstavitvi. Dobro je slišati, da sta tako svet kot tudi komisija zavezana k tesnejšemu sodelovanju med institucijami in tudi z nacionalnimi parlamenti. Tri kratke komentarje imam prvič. Potrebujemo pravila tako na mednarodni ravni za mednarodne trge, kot tudi v okviru Evropske unije. Ukrepati moramo odločno, zato da bomo lahko preprečili ponovitev krize, kot je bila leta 2008. Ponovno moramo vrniti zaupanje v skupno valuto in seveda v odločanje na ravni Evropske skupnosti. Kar zadeva pravila. Če govorimo o pravilih, je ključnega pomena to, da se držimo pravil, ki že veljajo. Komisijo pozivam, da odločno ukrepa za to, da se bodo trenutno veljavna pravila dejansko tudi izvajala. To bo pomembno sporočilo za krepitev zaupanja med ljudmi in tudi na trgih. Drug komentar zadeva odgovornost bank. Ključnega pomena je, da upoštevamo, da so banke imele zelo veliko dobička, zato morajo sodelovati tudi pri tem, da nosimo breme tveganja skupaj. Nemogoče je, da ene države nosijo breme dolga drugih držav. Odločitve, ki so sprejete v izrednih okoliščinah, ne smejo postati trajne. Zato je zelo pomembno, da bomo v odločitvah v prihodnosti upoštevali tudi odgovornosti bank in kreditodajalcev če bo treba izdati nove kredite za pomoč državam članicam. Tretji komentar zadeva davek na finančne transakcije. Če potujemo z vlakom ali z letalom ali če nekaj kupimo v trgovini, potem je to obdavčeno. Edino področje, ki ni podvrženo obdavčitvi, je pretok denarja. Zato komisijo in svet pozivam, da odločno ukrepata za to, da uvedemo davek na finančne transakcije. Hvala. Dobro, hvala. Čestitke. Res ste upoštevali tri minute, kar nam omogoča, da gremo naprej to je gospod Edmund Witbrod iz Polskega senata. Prosim, gospod. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Veliko govorimo o reformah, o spremembah, ki so potrebne za to, da se izognemo ponovitvi krize. Ampak oglejmo si zadevo z drugega vidika. Opozorimo na druga tveganja in grožnje. Novi načini upravljanja evropskega gospodarstva so osredotočeni na ustvarjanje novih organov, novih postopkov, novih nadzornih schem. Nekateri menijo, da je komisija pretiravala pri odzivu na to. Po drugi strani pa v preteklih letih nismo ukrepali na široki osnovi. Pokazale pa so se tudi pomanjkljivosti, nadzorni sistem ni izpolnil svojih nalog. Zato nasprotniki pretiranega nadzora sprašujejo, ali je to sploh učinkovito. Zato se moramo vprašati tudi, ali so krediti postali cenejši, ali so kilovatne ure postale cenejše zaradi teh ukrepov. Ali so gospodarski standardi to izboljšali, z drugimi besedami, ali s tem ne ogrožamo konkurenčnosti. Zato so evropske banke morale povečati svoje sredstva. Neposredna posledica tega je, da v nasprotju z našimi švicarskimi in ameriškimi kolegi ni prepovedi o povečanju kapitalskih rezerv. V skladu z nekaterimi analizami Evropske banke ne bodo spadale v okvir pravil o povečanih kapitalskih rezervah zaradi uloge držav članic. Zaradi teh grožen nekatere države članice triodstotni proračunski primankljaj postavljajo pod vprašaj. Ameriška administracija, na primer, milijarde dolarjev porablja za to, da rešuje bančni sektor ali celo avtomobilski sektor. Reševalni ukrepi za enkrat še niso bili preveč učinkoviti. To so pokazali ameriški voljivci na nedavnih volitvah. To je lekcija, ki se jo moramo naučiti v Evropi. Za predsednika Baroza imamo vprašanje, ali se ne bojite, da bodo vsi ti mehanizmi, vsi ti ukrepi, ki jih uvajamo, vodili v preveč pravil na trgu, kar bo zadušilo trge. Hvala. Merci, uh... Hvala lepa, dragi kolega. Sedaj pa gospod Jan Bauer iz Češke. Torej Děkuji. Prosim, dragi kolega. Hvala lepa za besedo. Gospod predsedujoči, zelo vesel sem, da lahko danes govorim pred vami. Sem župan mesta, vem, da imate zelo težko nalogo pred sabo, zato vam želim obilo uspeha. Imam vprašanje za gospoda Baroza. Moje prvo vprašanje zadeva evropski proračun. Moj vtis je, da so nekateri evropski politiki tako ambiciozni, da trenutni evropski proračun za nje ni dovolj velik. Zato bi ga morali vedno povečevati. Moje vprašanje, gospod Barozo, je, ali menite, da bi morali spet povečati evropski proračun, naj se bo z lastnimi sredstvi ali z novimi davki in če z davki, kakšnimi davki? Povedati želim tudi, da na češkem nov evropski davek ni zelo priljubljeno vprašanje. Drugo vprašanje zadeva Lizbonsko strategijo. Moje izkušnje z Lizbonsko strategijo so, da to ni zgodba o uspehu. Odkrito moramo povedati, da nam ni uspelo prehiteti držav, Združenih držav Amerike. Moje vprašanje, gospod Barozo, je torej naslednje. Nova strategija Evropa 2020. Ali menite, da bi se morala strategija posvečati bolj odgovornosti, odgovornosti za uspeh ali neuspeh strategije Evropa 2020? Tretja točka. Gospod Juncker je povedal, da je že poznal probleme na finančnih trgih vnaprej, ampak da ni bilo mehanizmov za boj proti temu. To morda drži za Grčijo. Že vnaprej smo poznali probleme v Grčiji, ampak nihče ni želel uvesti sankcij ali drugih ukrepov proti Grčiji. Moje vprašanje za prihodnost je torej naslednje ko bomo imeli nova finančna merila, nove sankcije, nove kazni, gospod Brozo, ali glede na lasne in pretekle izkušnje menite, da nam bo uspelo najti konsens v Evropi 27 držav in dejansko uvesti te sankcije? Hvala. Hvala, dragi kolega. Sedaj pa še pred zadnji govorec, Lord Haskell člen zbornice združenega kraljestva prosim drage kolege uh, Hvala, gospod predsedujoči, hvala komisiji, da so organizirali to konferenco. Veliko govorimo o prihodnosti. Sprašujem pa se, ali smo pozabili na potrebo potem, da izvajamo določene obstoječe določbe. Večina se nas strinja, da enotni trg prinaša prednosti, prednosti za vse države. Nekateri se pritožujejo, da številna pravila enotnega trga niso uveljavi. Zanima me, ali lahko kot evropski ali nacionalni poslanci tukaj pomagamo. Spodbujamo lahko naprimer potrošniške organizacije, trgovske organizacije, sindikate, organizacije za pravice državljanov, zato da zahtevajo svoje pravice v okviru enotnega trga, zato da zagovarjajo možnost, da se njihove pravice upoštevajo. Mislim, da lahko potrošnikom zagotovimo tudi zaupanje v izdelke Evropske unije, tako bi pomagali tudi podjetjem, kajti ohranjali bi standarde na področju varnosti, trajnosti, izvira ali izvora surovin. Zagotovili bi lahko, da so ti izdelke dejansko proizvedeni v Evropi. Na ta način bi lahko pomagali podjetjem in po mojem mnenju je to praktično sporočilo, ki ga lahko upoštevamo vsi. Zanima pa me, ali nam komisija lahko pri tem pomaga. Hvala. Hvala lepa, dragi kolega. Sedaj Predajam besedo zadnjemu govorcu, to je gospod Massimo Garavalja iz italijanskega senata in sam predajam predsedovanje gospodu Martinezu Martinezu. Prosim, dragi kolega. Grazie, presidente. Due questioni. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dvoje želim povedati. Italijanski senat je soglasno sprejel dokument o evropskem upravljanju. Med drugim je zelo pomembna točka naslednja. To so dodatni kazalniki, ki jih moramo upoštevati pri ocenjevanju proračuna držav članic. Glede na to, da tradicionalni kazalniki v zvezi z javnimi bilancami niso bili uspešni kriza je močno vplivala tudi na države z nizkimi ravnmi dolga in z zdravimi financami. Preučitev zasebnega dolga je bil eden predlagan kazalnik. Tudi to, da bi preučili določene izdatke, naprimer za pokojnine. Druga točka je nekaj, na kar nas je opomnil francoski kolega. Gospod Lamasur je lani podal zamisel, da bi organizirali ad hoc konferenco odborov za proračun različnih parlamentov. Glede na to, da morajo vse države članice zmanjšati javno porabo, potem bi bilo dobro zagotoviti uskladitev in usklajevanje na evropski ravni, zato da ugotovimo, katere so prednostne naloge. Zamisel o konferenci lahko v celoti podpremo. Zanima pa me, kakšno je mnenje komisije o tem. Menimo tudi, da bi podobna neformalna konferenca lahko bila celo bolj učinkovita kot preveč strukturirana in preveč strogo organizirana konferenca. Hvala. Najlepša hvala, kolega. S tem smo zaenkrat zaključili z vsemi govorniki, ki ste bili na seznamu. In hvala vsem, da ste spoštovali omejitev časa za govor kajti sedaj lahko pridemo na odzive naših eh, dveh glavnih eh, govornikov. Najprej bom dal besedo predsedniku Barozu, ki se bo gotovo odzval na vaše pripombe in odgovoril na vaša vprašanja. Ja, preden bom odgovoril in ker se oglašam po tem, kar je povedal predsednik sveta Ivle Term, bi mu rad uradno čestitev. Mislim, da moramo biti zelo hvaležni belijskemu predsedstvu, ki je v tako zapleteni situaciji, ki imamo sedaj v Evropi in belgijsko predsedstvo je opravilo izjemno delo prepričevanja. Dosegli smo kompromis in veliko srečo imamo, da imamo tako občutljivih trenutkih gospodarske in finančne krize, sedaj ko imamo novo Lizbonsko pogodbo, takšno evropsko skupnostno predsedstvo, kot je belgijsko predsedstvo. In res imamo srečo, da imamo tu premijeja Literma njegovo vlado. Postavili ste mi več vprašanj. Mnoga so se nanašala na uh, davek na finančne transakcije in davke na sploh. Najprej gospa Vrlosajte iz Latvije. Predlog komisije in Evropske unije je, da podpremo svetovni davek na finančne eh, transakcije. To je sprejel tudi Evropski svet. In mimo grede, eh, jutri, zjutraj odhajam v Seul in to bo moje uradno stališče na sestanku skupine G20, eh, ki bo edino stališče Evropske unije, torej svetovni davek na finančne transakcije. Mm, nekateri menijo, da bi ta davek eh, v Evropi lahko zmanjšal našo konkurenčnost. Zato sedaj iščemo nove možnosti, kot ste mnogi v tej razpravi to omenili. Naprimer, naš finski kolega je govoril o tem. Gospod Ena Luoma je to bil. Pravzaprav gre za naslednji položaj. Bančni in finančni sektor prispevata manj našim gospodarstvom, kakor ostali sektori. In sicer obstaja možnost da, takšnega davka za finančne transakcije v Evropi, vendar ta mora biti nediskriminatoren. Za razliko od eh, bančnih pristojbin, ki so neke vrste uh, varščina, kar zadeva uh, stališče in stanje bank. Nekatere od teh idej sedaj. Uh, razdelujemo in k malu bomo pripravili predloge. Kar zadeva davčne stopnje. No, kolegica je govorila tudi o infrastrukturi in investicijah v njej vanje. Danes popovdne bo komisija verjetno sprejela svežen predlogov za energetsko infrastrukturo. Na formalno odločitev o tem pa bomo sprejeli naslednji četrtek. Mislim, da bo to eden od najbolj pomembnih svežnjev, ki jih je v zadnjem času pripravila komisija, ko gre za zagotavljanje energije v okviru skupne gospodarske politike v Evropi. Gospod Palaševski iz Polske, pa tudi nekateri drugi iz Polske ste postavili vprašanja. Pozdravljam to angažiranost in zauzetost Polske. Torej vprašal eh, me je, kaj pa koordinacija usklejevanje davkov v Evropski uniji. No, mimo grede rečeno, tega ne moremo še narediti, ne moremo v celoti uskladiti davke. Ne bom vam povedal nič, eh, če se že ne veste, ampak ena država članica je na zadnjem Evropskem svetu predlagala neko besedilo o harmonizaciji davkov, in uh, ostali, mnogi na Evropskem svetu so to odločno zavrnili. Ampak to, kar je možno in tudi koristno, zlasti za naša podjetja, srednje, velika in majhna, je imeti ustr, uh, eh, poenoteno davčno osnovo za davek na uh, dobiček. Takšen, takšno davčno osnovo lahko poenostavimo oziroma poenotimo in na ta način bo obdavčitev bolj enostavna. To je vse, kar bi na tej, na tej mm, temi, kar zadeva koordinacijo, lahko naredili. Kar zadeva notranji trg in akt o notranjem trgu, o tem je Lord Haskell govoril. To je zelo pomembna tema. Torej, kako lahko sploh to področje bolje uredimo. Zato sem Marija Montija prosil, da eh, pripravi takšen predlog. No, v nekaterih državah so ljudje eh, za krepitev trga, v drugih pa ne. Ampak treba je uskladiti oziroma povečati spremljivost eh, tržne filozofije. Tudi med eh, državljani to lahko naredimo tudi z eh, sodelovanjem z organizacijami potrošnikov. Naprimer, najprej lahko to naredimo eh, za, na področju obdavčevanja podjetij, istočasno pa lahko potem naredimo še kak korak naprej in naredimo tisto, kar je potrebno za notranji trg. Notranji trg deluje na nekaterih področjih, na drugih pa ne, recimo na področju energetike ga nimamo. Evropa je bolj poenotena, kar zadeva zunanje sodelovanje ali nastopanje na vzven, kot smo poenoteni v sami Evropi. Kako lahko, na primer, kot argument uporabljamo v dialogu z tretjimi državami notri, notranji trg, če ga še nimamo v celoti? Mislim, da imamo še ogromno neizkoriščenega potencijala, ki izhaja iz eh, v celoti uresničenega notranjega trga. Strinjam se z vami, Lord Haskell, treba je najprej ugotoviti, kaj je že uresničeno in moram reči, da je tukaj komisija eh, odločno in strogo ukrepa in uh, začenja z postopki sankcioniranja tistih držav, ki še niso prenesle zakonodaje z notranjega trga v svojo zakonodajo v zadnjih šestih letih je komisija toliko naredila, da če ne bi mi bili ukrepali, danes ne bi imeli notranjega trga. V času krize so rekli nekateri, zaenkrat lahko vsa pravila v zvezi z konkurenčnostjo, državnimi pomočmi in eh, notranjim trgom postavimo na stranski tir. To še zlasti povdarjam, zaradi tega, ker prihajate iz Združenega kraljestva. Ljudje morajo nam reč razumeti, da če hočemo imeti trg, potrebujemo institucije za to. To je rezultat institucij. Evropska komisija in Evropsko sodišče morata opraviti svojo vlogo če hočemo vsaj ohraniti tisto, kar smo dosegli na notranjem trgu. Če ga hočemo pa še razširiti in poglobiti, potem moramo narediti vse, kar se da. In vaši predlogi so tukaj zelo pragmatični. To, kar ste predlagali, že počenjamo. Komisija to počenja. To pa lahko vi naredite tudi na nacionalni ravni. Lahko notranji trg in njegov pomen bolj poudarite. Kaj ta pomeni in kaj ta prinaša Evropski uniji? ko se bomo pogovarjali o proračunih, bomo uh, ugotovili, da je mentaliteta, koliko, da, koliko dam in koliko dobim. Torej, neka vrste mentaliteta, uh, daj dam. In uh, mislim, da se moramo drugače začeti pogovarjati. Kaj pomeni notranji trg, ko gre za pospeševanje notranje trgovinske izmenjave? Kaj pomeni notranji trg pri zagotavljanju dodatnega zaposlovanja? In to je tisto, o čemer se bomo pogovarjali v razpravi o finančnih perspektivah. In nekaj vprašanj je že bilo v zvezi s tem. Eh, predstavnik eh, češkega parlamenta, gospod Bauer, poslanec tega parlamenta, je postavil tako vprašanje. Seveda se zavedamo gospodarskega položaja v državah članicah in ravno zaradi eh, težkih posledic za nacionalne proračune, smo začeli v proračunskem pregledu se pogovarjati o možnosti lastnih verov. Ne gre za to, da ustvarjamo več izdatkov. Ker imajo države članice težave že pri sedanjih prispevkih v proračun Evropske unije, moramo razmisliti, da bi Evropska unija imela nekaj lastnih verov, tako kot je to predvidela uh, rimska pogodba. Vem, da je to zelo zahtevna razprava, težko je sedaj govoriti o kakršni vrsti davkov, obdavčevanja, ampak moramo biti odkriti. Če hočemo nekatere naše cilje doseči, potrebujemo inštrumente, med drugim tudi finančne. Upam, da bomo na ta način se lahko izognili populističnim nacionalističnim težnjam. Naprimer, Enostavno je reči, evropski proračun mora uh, odražati to, kar se dogaja v nacionalnih proračunih. Ja, ampak to ne more biti tako, kajti evropski proračun je zelo drugačen od nacionalnih proračunov. Prvič, evropski proračun ne pozna zadolženosti, dolga. In države članice in njihove proračuni zahteva veliko napora, zato ker. Večina držav članic ima sedaj nevzdržne ravni javnega pa tudi zasebnega dolga, zato potrebujemo fiskalno konsolidacijo, ampak to velja za nacionalne proračune. Druga razlika med evropskim proračunom in nacionalnim je v naslednjem. Nacionalni proračuni, večina je 50 odstotkov, eh, v njih je 50 odstotkov ali še več BDP-ja v obliki odhodkov ali za delovanje državnih inštitucij ali pa za socialno varnost. V Evropski uniji pa je iz proračuna samo 6 odstotkov, 5,7 ali 5,8 odstotka namenjeno odhodkov, recimo administrativnim stroškom, upravnim stroškom. Vse ostalo pa so odhodki za naložbe. To so naložbe ali v tradicionalne politike, kot recimo skupna kmetijska politika, pa tudi pomembne investicije za kohezijo in vlaganje v nova področja. Mimo grede rečeno, eh, nove funkcije so nastale zaradi Lizbonske pogodbe, naprimer služba za zunanje delovanje, ki jih je treba tudi eh, financirati. Vem, da so to težki argumenti, racionalni argumenti včasih v takšnih težkih eh, okoliščinah ne prevladajo, ampak komisija bo še naprej uporabljala takšne racionalne argumente. Vemo, da so v gospodarskem in političnem smislu nekatere države članice v težki situaciji, ampak ne smemo sedaj dvomiti o največjih dosežkih Evrope, to je notranji trg. Sedaj moramo združiti sile in moramo začeti izvajati to, kar lahko bolje delamo na evropski ravni. Nekatere stvari seveda lahko na nacionalni, regionalni, lokalni ravni bolje opravljate. Torej, načelo subsidijarnosti je treba izvajati. Ampak ne pozabimo, v dobi globalizacije, ko se o tem pogovarjamo z ZDA, Kitajsko, Rusijo ali drugimi eh, velesilami kot se bomo sedaj na sestanku G20 pogovarjali. Torej, če tukaj ne bomo delovali skupno, bomo a, eh, dosegli nič. Posamezne, tudi največje države članice nimajo dovolj velikega vpliva, da ne rečem vzvodja, gospodarsko-politično eh, sestališča prebivalcev, da bi eh, vplivali na to razpravo. Skupaj pa to lahko naredimo, zato potrebujemo nekatere inštrumente na evropski ravni izvajanje notranjega trga je tukaj potrebno, ne da bi ogrozili poglabljanje tega trga. Potem potrebujemo nove politike in boljše usklajevanje med njimi. Sedaj odgovarjam na vprašanja eh, predvsem Lorda Haskellsa. Enotna valuta. Ali to pomeni več integracije v Evropi? Ja, seveda, to je očitno. Ravno Zaradi tega, ker smo ugotovili nekatere slabosti, smo začeli izvajati tako imenovano gospodarsko upravljanje, evropski semester in druge nove metode. Vidite, brez gospodarske politike, ki je usklajena, Evropska monetarna unija ne more delovati. Kaj pa to pomeni za države članice, ki niso članice evromoča? No najprej, večina držav članic se hoče pridružiti Evropski eh, gospodarski in monetarni uniji. Edina izjema je Združeno kraljestvo. Ostale države pa usklajujo svoje politike za Evropsko. Če tudi ni država člani, če tudi ni so z, eh, Združeno kraljestvo v EMU, eh, so vsekakor eh, zagovorniki eh, izvajanja pakta stabilnosti in doseganja pozitivnih rezultatov na tem področju. Vsekakor smo sedaj še bolj med seboj odvisni, kako smo bili v preteklosti z ali brez Evropske monetarne unije oziroma EMU. Nekatere države članice, ki se sedaj soočajo z zelo resnimi problemi, kar zadeva njihovo, eh, njihov državni eh, dolg, so članice v evroobmočju, druge, ki imajo enake težave, pa niso. Torej, variabla, ki to eh, razloži, ni to, ali si v evroobmočju ali ne. Gre za to, ali si se prilagodil novim pogojem mednarodne konkurenčnosti ali ne. In drugi, druga variabla je vzorec gospodarske in fiskalne politike ki je v večini držav članic do sedaj bila nevzdržen. Izjemno nevzdržen. In zaradi tega moramo o tem govoriti. Nekateri se pritožujejo tudi o trgu, trgih, ampak če nimate dolga, ni treba iti na trg eh, po pomoč. Ta trenutek torej moramo izkoristiti za to, da se potrudimo na področju davčne konsolidacije in gospodarski cilj je večja konkurenčnost Evropske unije v svetovnem okviru. Nekateri ste govorili o sankcijah. Lord Haskins je govoril o transparentnih podatkih. Ja, to je točno tisto, kar poskušamo doseči. V prvem mandatu komis predsednika komisije sem predlagal več kadrov v Eurostatu, zato da bi preverjali uh, finančna poročila držav članic. Pa je bil ta predlog zavrnjen, čež da je to preveliko uh, vpletanje v nacionalne zadeve držav članic. Eh, grška kriza je posledica nekorektnih in neostreznih podatkov. To je sedaj pač trda realnost in stvari moramo izboljšati. Brez pravih, točnih, transparentnih podatkov namreč ne bomo stvari izboljšali. Niti v monetarni uniji, niti v trgu. Za vse to potrebujemo transparentne in točne podatke držav članic, če hočemo doseči tisto, kar smo si zadali. To je, mislim, da tudi v interesu držav članic sami. Mm, Albert Košta, ki prihaja iz eh, Portugalske, tako kot jaz, je postavil zelo zanimivo vprašanje v zvezi z nadzorom oziroma pomankanjem letega. Kar zadeva nadzor, Evropska komisija je vse, kar je v njeni moči, že naredila na tem področju, vendar moramo biti previdni, da ne bomo šli predaleč, ko gre za spreminjanje Lizbonske pogodbe. Ti predlogi in eh, predsedujoči svetu, gospod Leterm, lahko to še bolj podrobno obrazloži. Torej, zakaj gre? Potrebujemo stalni, permanentni mehanizem za obvladovanje kriz in brez Nemčije tega ne bi imeli. V Nemčiji pa je situacija naslednja. Vsaka sprememba pogodbe je predmet eh, pravnega pravčevanja in pravniki pravijo, da to ni neka fiks ideja Nemčije, temveč da Nemčija zaradi svojega političnega in pravnega ter upravnega ustroja to uh, potrebuje. Sveda, če razmišljate o reformi pogodbe, mislim, da nihče ne bo pretirano navdušen. O tem ni dvoma. Ampak gre samo za delno spremembo pogodbe. To pomeni, da bodo morali nacionalni parlamenti posredovati svoje stališče. Namreč vsaka reforma, vsake spremembe Lizbonske pogodbe eh, mora potekati po, na podlagi ratifikacije v nacionalnih parlamentih in to je vaša priložnost, da, eh, da poveste, kaj menite. Potem vaše drugo vprašanje. Tako imenovani evropski semester. Torej tega bo naj bi izkoristili za večje sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. To se lahko dogodi z zasedanjem eh, kozaka, torej odborov nacionalnih eh, parlamentov za evropske zadeve. Naslednjega maja bo tak sestanek Kozaka na Mačarskem. Obstajajo pa seveda tudi neformalne možnosti, kako bolj upoštevati stališča in mnenja nacionalnih parlamentov. Pa še nekaj bi rad rekel. Kakšna je vloga nacionalnih parlamentov? Še pred Lizbonsko pogodbo smo ustvarili to formalno sodelovanje z vašimi mnenji. Ampak nečesa se moramo zavedati. Naš sistem odločene Evropske unije je že zelo obremenjujoč, včasih predolg. Zato moramo upoštevati to, kar je v pogodbi. Ne moremo ustvarjati sedaj novih formalnih struktur sprejemanja odločitev. Imamo mehanizme, imamo komisijo, ki predlaga zakondajo, imamo svet, Evropski parlament, ki so odločati o večini vprašanj. Vi, nacionalni parlamenti, pa nadzorujete vaše vlade, To je vaša osnovna funkcija. To pomeni, da Lizbonska pogodba uvaja nekatere postoke, recimo nadzor subsidijarnosti, to je potrebno izvajati. Ampak pri drugih vprašanjih vidim še nekaj in sedaj že moram odgovoriti na vprašanja nekaterih, recimo gospoda Kareša. Vidim, da obstaja ta možnost, da neformalno ustvarimo še večje sodelovanje. Recimo, Komisija je pred nedavnim objavila 27. oktobra natančneje delovni program za naslednje leto. Tu imamo celovit seznam vseh projektov, ki jih bomo ustvarili prihodnje leto in še pozneje pri nadaljevanju programa. Ta program omogoča nacionalnim parlamentom, če želijo, da začnejo takojšno razpravo o glavnih vprašanjih. Tako se lahko res zavezet, zavežete k temu procesu, lahko ste celo zelo pomembni v tem procesu. In mislim, da ni potrebno, da je vse preveč formalno, ko pa že obstajajo formalni postopki v Lizbonski pogodbi. Ker že govorimo gospodu Karešu, lahko vam rečem, da ta predlog, kot ga vidimo sedaj, da bi imeli več konvergence med gospodarskimi politikami v Evropi, tudi glede makroekonomskega nadzora. Vse to so vprašanja, ki jih sedaj komisiji izvajamo po, na podlagi običajnega zakonodajnega postopka. Namesto skupina gospoda Van Rompuja ima to nalogo glede na ta predlog. Sedaj pa svet in Evropski parlament seveda morata, če želita, to sprejeti. To je ključni vidik. Ponovno, če ne bomo imeli politične in gospodarske koordinacije na primernih ravneh, ne bomo imeli stabilnega evroobmočja. Imamo gospodarsko monetarno um, unijo, to je zelo pomembno, ampak pomembno pa je tudi to, da imamo gospodarsko in monetarno unijo. In to sedaj počnemo. Nekateri še vedno niso zadovoljni, ampak to je revolucionarno v dobrem smislu. Kaj menite o tem? Imeli boste bolj celovit sistem. Predlogi komisije se lahko prekličejo, lahko se zavrnijo s kvalificirano večino. Torej, to pomeni, da napredujemo na področju gospodarske integracije in na področju boljše koordinacije, ampak tudi na drugih področjih. Evropski semester, to je velik korak naprej. Ko gre za koordinacijo, seveda moramo spoštovati določbe nacionalnih parlamentov in potem smo slišali že sprejete predloge komisiji na podlagi poročila Rozier v svetu in parlamentu bilo to že soglasno sprejeto, zlasti na svetu. Tu gre za finančni nadzor v Evropi in že nekaj let so me spraševali o tem. Ljudje so rekli, da je to nemogoče, ampak to vam moram reči, kajti vse preveč pogosto vidimo novice vsak dan. Ampak Običajno pa ne vidimo resnice. Evropa se dobro odziva na krizo, odziva se s temi instrumenti, ki jih ima, včasih so to instrumenti skupnosti, včasih medvladni instrumenti, ampak vedno ima Evropa boljši in bolj koherenten odziv, če deluje skupaj. Oprostite, ker sem govoril predolgo, ampak zastavili ste mi toliko pomembnih vprašanj. Samo še zadnja stvar v zvezi s strategijo EU 2020. Poslanec iz Češke republike je postavil s tem v zvezi vprašanje. Zadnja lisbonska strategija je bila dobra, imela pa je slabosti, kar zadeva njeno uresničevanje, zato ker se z njo niso na nacionalni ravni ljudje identificirali. S novim sistemom gospodarskega upravljanja. Če boste vi z nami sodelovali in vaše vlade, bomo konkretne rezultate lažje dosegli. To je moja uh, odkrita ocena po šestih letih uh, v komisiji in potem, ko sem bil tudi predsednik vlade doma. Torej, sedaj imamo možnost, da bo stvar uspela, vendar vi ste tisti, ki sedaj se morate poenotiti, identificirati s to strategijo in potem bomo resnično lahko dosegli nov, bolj konkurenčen model evropskega socialnega gospodarstva, kot je tisti, ki ga imamo danes. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Es verdad, es verdad gotovo imaš prav v vsem, kar si povedal. Uh, to, kar si nam povedal, mislim, da mora uh, dati misliti tudi tistim, ki se še niso odločili v nacionalnih parlamentih, da bodo podprli prizadevanje Evropske unije. Dobro, sedaj pa dajem besedo Ivo Letermu da se bo tudi on odzval na našo razpravo. Hvala, gospod predsednik. Zelo na kratko najprej naj rečem, da želim podpreti to, kar je povedal predsednik eh, Evropske komisije. Komisija je zelo aktivna na različnih področjih in mislim, da moram sedaj to povedati, zlasti ko vidimo tolikšna pričakovanja Evropskega parlamenta in pričakovanja uh, nacionalnih parlamentov, gospodarskih subjektov in drugih. Sedaj po tej največji krizi po letu 1929 vse to vpliva na zakonodajo in zato potrebujemo gospodarsko perspektivo in gospodarski program. Zelo na kratko nekaj elementov. Najprej glede bančnih pristobin, bank levy, kot to imenujemo dobri francoščini. Seveda to sedaj spremljamo in na prihodnem ekofinu bomo skušali doseči dogovor med državami članicami. Kar zadeva proračun, seveda moramo, kot so to povdarili drugi, storiti maksimalno. Ampak seveda to velja tudi na nacionalni ravni. Potrebujemo javne podatke, ki so na voljo javnim organom, storiti moramo vse, kar lahko, zato da bi tudi povečali gospodarsko rast in da bi najbolje izkoristili evropski proračun. Recimo če pride do instrumentov fleksibilnosti, mislim, da gre za nič cela nič tri BDP-ja, to lahko uporabimo in to so lahko prednostne naloge, ki lahko spremenijo situacijo. In belgijsko predsedstvo v sodelovanju z drugimi državami sedaj sestavlja predlog, ki bi lahko celo privedel do tega, da bi celo soglasno lahko sprejeli to, če pa ne, pa s kvalificirano večino, tako da bi lahko uporabili ta instrument fleksibilnosti, ki bi lahko privedel do tega, da bi bolj uporabljali politike rasti. Kar zadeva gospodarsko politiko in strategijo 2020, drugi so podarili, da je ta gospodarska strategija je zelo pomembna. O tem smo se pred mesecem in pol pogovarjali tudi s komisijo, kar zadeva nas. Predsedstvo, ki rotira, je ključnega pomena za kredibilnost predsedstva, da Evropska unija v tej strategiji 2020, v tej strategiji, ki je nasledila Lizbonsko strategijo, da hitreje izvaja konkretne predloge na resni podlagi. Tu bomo pomagali komisiji, ker komisija predlaga zakonodajo in spoštovati moramo časovne okvire, tako kot se le da. Zato, da bi podaril še dvoje pri našem delu nacionalnih parlamentov. Ko gre za to strategijo 2020, mora ta imeti socialno dimenzijo, kot je to bilo že del zastavljenih ciljev. In mislim, da je to cilj drugo kar bi rad povdaril, pa je, da potrebujemo drzne industrijske politike na evropski ravni. Recimo pri ameriškem sistemu ali anglosaksonskem sistemu imajo drugačen sistem. Pri nas je drugače. Okrepiti moramo tudi industrijske zmogljivosti evropske celine. Zlasti, ko gre za ustvarjanje novih delovnih mest in ko gre za stališče in situacijo na svetovnem trgu. Potrebujemo te drzne industrijske politike pri teh vodilnih pobudah, je to zelo pomembno. Industrijske politike morajo odigrati zelo pomembno vlogo. Gospodarski nadzor, jasno je, da v preteklosti to ni dobro delovalo, ampak mislim, da moramo zaupati rezultatom sklepa namenske skupine tudi pri izvajanju teh besedil, komisije, sedaj bomo delali na tem, sedaj imamo običajni zakonodajni postopek, tako da bi hitro sprijeli dodatne instrumente in mislim, da sprijetje teh sklepov kaže na to, da sami sklepi preko zakonodajnih pobud kažejo, da je prišlo do znatnega napredka. In to moramo seveda priznati in priznati. To moramo tudi upoštevati pri tem, kar smo videli. In na koncu še enkrat mora belgijsko predsedstvo podariti pomembnost akta o notranjem trgu. Tu smo imeli Montjevo poročilo. Sedaj smo dobro razvozljali nekatera vozlišča pri notranjem trgu in to bi se rad pridružil besedem predsednika komisije. Pomembno je, da tudi mi, ki smo odgovorni na političnem področju, da prepričujemo, javnost, tako da bo javnost bolj zaupala nam. Gre za to, da morajo pripadati Evropski uniji. Ljudje so nestrpni, želijo priti v Evropsko unijo, trkajo na vrata Evropske unije, ampak včasih premalo storimo. Premalo poudarjamo dobre lasnosti Evropske unije, gospodarske lasnosti. Vsak dan je življenje tudi boljše Evropske unije. Ne gre le za koristnosti. Tu imamo tudi enotno valuto, ampak gre tudi za dodano vrednost skupnega gospodarskega trga. Vse to so pomembni vidiki in mi, ki smo politični vodje in ki imamo to odgovornost, moramo prepričati javnost v to, tako da lahko storimo več tudi, ko gre za gospodarstvo. Ko gre za gospodarstvo, potrebujemo liberalizacijo, notranji trg mora delovati, potrebujemo prosto trgovinske sporozume z velikimi gospodarskimi bloki. Evropske unije. To je zelo pomembno. Ampak tega ne moremo storiti ločeno, vsaka država zase. To lahko storimo le v Združeni Evropski uniji in naj zaključim gospodarsko delovanje Evropske unije pošteva tudi preventivne učinke, tako da moramo to poštevati, da bi se izognili takšni krizi, ki smo jo doživeli. In v tem gospodarstvu je to zelo pomembno, to delo poteka in rad bi rekel, da vlade držav članic, druge institucije, komisija, parlament, da vsi računamo na to sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, to tesno sodelovanje, zlasti, ko gre za hitro izvajanje sprejetih odločitev skladno z Lizbonsko pogodbo. Čestitke in hvala, da ste sprejeli to pobudo za to srečanje. Hvala, da smo imeli to priložnost, da smo si izmenjali mnenja. Seveda bo to gotovo obrodilo sodove. Hvala, gospod Leterme, hvala, gospod predsednik sveta. Čez deset minut bom sklenil to razpravo, seveda se bom zahvalil belgijskemu predsedstvu, hvala tudi komisiji. Komisija je rekla, da so vaši trudi izjemni in kolegi iz nacionalnih parlamentov seveda lahko sedaj jasno vidijo, kako dobro lahko parlament in svet sodelujeta, ko je to potrebno in ko je to seveda upravičeno, kaj ne? Hvala. Eh, Kolegice in kolegi, toliko o tem. Sedaj smo slišali uh, predsednika komisije in predsedojočega svetu in približujemo se koncu našega srečanja. S gospodom Demerjem so pred eh, sedujočim bova naredila zaključke, najprej on, potem pa bom še jaz nekaj rekel ob koncu. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj rečem, da kot podpredsednik Belgijskega senata in kot eh, župan belgijskega mesta, da se res čutim evropejca. Veliko čas mi je, da sem v tej skupščini, to je po Lizbonski pogodbi postala še zelo pomembna hiša, hiša demokracije v Evropi, še bolj pomembna kot prej. Bili smo prisotni pri zelo odprti, zelo plodni razpravi. Veliko zadovoljstvo nam je bilo, da smo poslušali tri poročevalce na visoki ravni. Najprej so poročali o delu delovnih skupin, od včeraj zvečer. Bruno Tebens, moj sonarodnjak, je omenjal prihodnost Evrope. Potem smo se pogovarjali o prihodnosti Evrope in ta je v zelenem gospodarstvu. Kriza še ni stvar preteklosti. Še vedno moramo razmišljati o prihodnosti in o strategiji 2020. Ta strategija pa je dober začetek pri tem razmišljanju. Gospa Berez je bila poročevalka druge delovne skupine pogovarjali so se o prihodnem gospodarskem evropskem upravljanju in reči moram, da je danes to še bolj pomembno na evropski ravni za to upravljanje. Ampak govorim kot eh, nacionalni poslanec. Pomembno je, da imamo res evropsko politiko, da spoštujemo vse nacionalne specifike in včasih je to zelo težko. Upoštevati moramo tudi vse te težave. Gospod Vila Hoana je kot poročevalec tretje delovne skupine ustrajal na tem, da moramo dopolniti evropski notranji trg, okrepiti ga moramo, spodbujati ga moramo tudi za državljane in za evropska podjetja. Direktiva o storitvah je zelo pomembna v tem kontekstu. Pomembnost storitvenega sektorja je zelo pomembna v evropskem gospodarstvu. Birokracija je takšna, da se ji moramo izogniti in jo zmanjšati vsekakor. Dragi kolegi, reči moram, da je mi je bilo veliko zadovoljstvo slišati predsednika komisije, gospoda Baroza, ki je tako navdušeno spregovoril in spomnil na evropske uspehe boju proti krizi. Nismo še pri koncu krize ampak z reformo in s poglobljenim nadzorom finančnih trgov in z ambicioznimi projekti strategije 2020 smo na dobri poti, kot je rekel gospod Barozo. Občutek imam, da delamo skupaj. Prisluhnil sem različnim govorcem, zdravanju z Evropsko komisijo in s predsednikom bomo lahko našli trajnostne in skladne rešitve pri tej gospodarski krizi. Reči vam moram tudi, da sem poslušal odgovore na toliko drznih vprašanj in res mi bilo veliko zadovoljstvo poslušati ta odgovor predsednika. Potem pa še gospod Leterm, predsednik sveta, tudi moj premije, tudi evropski funkcionar, tudi on pozna to hišo. In rekel je, da se na nivoju upravljanja zavedamo te pomembnosti boja proti krizi. Potrebujemo nadzor finančnih trgov, tu imamo strategijo 2020, potrebujemo trajnostno gospodarstvo in Evropo, ki bo skrbela za to. Gospod Leterm, zaradi skupnih ukrepov bodo te besede postale realnost. Tu imamo sporazum z Južno Korejo, to kaže na to, da Evropska unija sedaj razmišlja o notranji politiki, ampak ne le to, zaveda se dejstva, da je tudi mednarodno sodelovanje z našimi sosedi, pa tudi z daljnimi državami zelo pomembno. To nam lahko pomaga pri reševanju gospodarske krize. Naj zaključim. Rad bi rekel, da današnja razprava kaže, da smo vsi poslanci, vsi člani institucij pripravljeni boriti se s prepričanji, boriti se proti tej gospodarski krizi. Veliko zadovoljstvo mi je, ko vidim, kako preko vseh teh naših razlik dosegamo dogovore. In to je zelo pomembno pri teh pomembnih politikah. Toliko, gospod predsednik, toliko iz moje strani, nekaj sklepnih besed, ki sem jih želel izreči tu pred vami. Hvala za vašo pozornost. Eh, Gospe in gospodje, prijatelji, prijateljice, besede predsednika Evropske komisije, predsedujočega Evropskemu svetu in zlasti besede mojega kolega in prijatelja Eh, De Meyerja, mi sedaj ob koncu tega našega srečanja omogočajo zelo nakratko povzeti naše delo razprave in pogovore. Morda bi na ta način lahko še dopolnil sklepe. Dva, uh, dve poročili dveh delovnih skupin ste že dobili. Eh, tretjega pravkar pripravljajo in vse to boste seveda dobili pravočasno, to vam lahko zagotovim. Par minut pa bi vendarle še porabil, če smem, za to, da se dotaknem nečesa, kar se mi zdi zelo pomembno in kar smo tudi na tem srečanju lahko sami ugotovili. zelo konstruktivno, z veliko angažiranostjo in zauzetostjo smo se srečali v prijetnem vzdušju. Srečali in delali, bi rekel. Evropski parlament in nacionalni parlamenti oziroma poslanci leteh smo se srečali in Mislim, da je nekdo rekel, da je Evropska komisija organizirala to srečanje, ampak to ne drži. Evropski parlament in obe, eh, oba domova belgijskega parlamenta sta so organizirala to srečanje. Imeli smo torej predstavnike belgijskega spodnjega doma, zgornjega doma in poslance Evropskega parlamenta, ki smo organizirali to srečanje, kajti Zdelo se nam je, da na ta način lahko pokažemo možnost za dobro sodelovanje. In eh, ker je to posebna priložnost, bi ob tej priliki še nekaj povdaril. Razprave o sodelovanju med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti so nekaj, česar smo si vedno samo želeli. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe od začetka novega statusa in eh, Evropskega parlamenta in na podlagi novega pravnega temelja, na katerem sedaj Evropski parlament lahko dela, no v oklepaju preteklosti so nam mnogi očitali, pa tudi sami smo imeli ta občutek, da nismo mogli dovolj prispevati. Torej na tej novi podlagi sedaj lahko tesneje, bolje sodelujemo. Sedaj, ko imamo končno Lizbonsko pogodbo in to pravno podlago, imamo seveda tudi dožnost sodelovati Evropski parlament in nacionalni parlamenti. To pa pomeni tudi, da morajo nacionalni parlamenti biti so udeleženi pri tistih dejavnostih, ki jih predvideva Lizbonska pogodba. Kot podpredsednik Evropskega parlamenta, to bi želel izredno povdariti, je moja dožnost, da krepim, razvijam in vodim, če želite, sodelovanje med eh, Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. No, to delo pri katerem mi pomaga cela vrsta sodelavcev. Ni bilo enostavno, da smo prišli do Lizbonske pogodbe. Sedaj, ko smo jo sprejeli, ko smo se dogovorili, pa tudi ni več tako enostavno vse izvajati v praksi. To, kar je zapisano v nekaterih členih Lizbonske pogodbe, sedaj treba preliti v dejanja. In to je ravno tisto, kar želimo početi, kar želimo doseči. Zaradi tega bomo morali še naprej sodelovati ne samo pri pripravi, temveč tudi pri uresničevanju cele vrste ukrepov. In do sedaj, kot sem rekel, smo imeli kar nekaj težav pri tem. Sedaj si v Evropskem parlamentu prizadevamo najti nove metode, metode in pristope, ki bodo še bolj učinkoviti. Pri tem je treba upoštevati celo vrsto stvari. Naprimer, Lisbonska pogodba daje pomembno vlogo nacionalnim parlamentom, predvsem zato, ker se je Evropski parlament vedno zauzemal za to, da bi nacionalne parlamente pritegnili v to. Parlamenti držav članic sedaj postajajo bistveno bolj pomembni, da ne rečem prominentni, zaradi Lizbonske pogodbe, pa tudi njihovo sodelovanje z lastnimi vladami bo sedaj začelo delovati po novih temeljih. In eh, to je tisto, kar smo želeli tudi v Evropskem parlamentu doseči. To je treba upoštevati. Upoštevati pa je treba še nekaj. Napredek v demokratizaciji Evrope, ki smo ga dosegli v zadnjih 50 letih, lahko merimo predvsem v tem, kolikšna je bila rast pristojnosti Evropskega parlamenta v evropskih zadevah. To je tisto, kar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 To pomeni, da seveda pri izvajanju bomo naleteli na marsikakšen izziv, težavo, ampak kljub temu, ne glede na to, kako zapletene so zadeve, lotiti se jih moramo resno in odločno. Mi v Evropskem parlamentu smo ustanovili posebno skupino za odgovorno in pristojno za uresničevanje Lizbonske pogodbe. Seveda pri tem predvsem upoštevamo potrebo po sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. V tej skupini so podpredsedniki Evropskega parlamenta, potem uh, predsednika dveh oziroma treh odborov v Evropskem parlamentu in predsedniki političnih skupin. Ta skupina je pripravila posebni dokument, ki ga mora sedaj podpreti vsi organi Evropske unije. To seveda ni noben tajni, čeprav je to interni dokument. In mislim, da bi bilo pomembno, da se tudi vi seznanite s tem dokumentom. Gre namreč za dokument, ki ga poznajo uprave eh, nacionalnih parlamentov dvome in pa da tudi poslanci le teh. In mislim, da je pomembno, da ga tudi vi dobite v roke in da se seznanite s tem, o čem razmišljamo, kaj poskušamo doseči v Evropskem parlamentu. Na ta način boste videli, kako mi menimo, da je moč eh, okrepiti sodelovanje, istočasno pa racionalizirati naše delo, biti čim bolj učinkovit pri tem, da bi dosegli čim bolj Eh, gladko, eh, neoverjeno sodelovanje, ko gre za pristojnosti evropskega oziroma nacionalnih parlamentov. Včerajšnje in današnje srečanje mislim, da je potekalo v odličnem vzdušju. Seveda smo slišali tudi kritične besede in zlasti na račun premajhne udeležbe evropskih poslancev na tem srečanju. To je nekaj, kar moramo vzeti na znanje in verjetno bo treba najti neko a, eh, rešitev za to, kajti ne morem jaz tukaj povdarjati, kako pomembna so ta srečanja, da so redka in kako a, eh, koristna so, istočasno pa teče jo sestanki 20 odborov v Evropskem parlamentu. Zaradi tega pač evropski poslanci tukaj ne morejo biti. Tu bo treba nekaj spremeniti. Tukaj smo slišali ne samo od predsednika komisije in predsedojočega Evropskemu svetu, tudi to, kar ste sami povedali, je bilo zelo koristno. Gospod Žuaje, mislim, da je včeraj poudaril med drugim tudi to, da smo se najtežjim posledicam Evrop, eh, ekonomske in finančne krize lahko izognili ravno zaradi obstoja in delovanja Evropske unije. No, tudi predsednik komisije je poudaril eh, to in mislim, da je treba sicer upoštevati, kot je rekel, da še nismo v vseh državah članicah izšli iz te krize. Nekateri so prišli dlje kot drugi in glede na to mislim, da nas še vedno lahko skrbi, kako se bomo vsi skupaj uspešno izkopali iz te krize. Vendar, ravno na takšnih srečanjih, kot je današnje, mislim, da lahko obrnemo oči v prihodnost eh, in jo začnemo oblikovati. Toliko sem želel sam povedati, no, govora je tukaj bilo tudi o evropskem semestru, gospodarskem upravljanju, eh, socialnih zadevih, pro, zadevah, proračunskih vprašanjih in tako naprej. To so vse stvari, o katerih je tekla tukaj razprava, to so vse zelo zahtevne stvari, ampak vsekakor nekaj, kar je del našega zauzemanja in eh, sodelovanja. Še enkrat hvala za vašo deležbo. Hvala za vašo podporo. Še enkrat se zahvaljujem predsedniku komisije, ki je do tega trenutka ostal z nami, čeprav ima zelo veliko drugih obveznosti. Najlepša hvala. Prijateljice, prijatelji, nasvidenje do naslednjega srečanja. S sekretarjat bom prosil, da vam preko vaših nacionalnih eh, parlamentarnih uprav posreduje dokument te pilotne eh, oziroma začasne delovne skupine, ki smo ga pripravili v Evropskem parlamentu. Ni dovolj, da uprave nacionalnih parlamentov vedo za ta dokument, ampak problem je, če se bo dokument izgubil potem v njihovih predaljih. Vsi poslanci in poslanke nacionalnih parlamentov morajo priti do njega. No, vi imate seveda še program pred seboj in eh, ker boste veliko stvari šele eh, definirali, si zapisali, bi bilo dobro, da ta dokument pročite. To ni dolg dokument, sedem, osem strani. In upam, da bo iz njega razvidno, kaj poskušamo doseči tukaj v Evropskem parlamentu. Še enkrat najlepša hvala vsem za udeležbo in srečno pot domov.